Mes chers collègues, bonjour. Kolegi in kolegice, lep pozdrav. Prosim, da zasedete svoje mesta. Robert Zile, on va Gospod Robert Zile, začeli bomo. Avant de commencer nos travaux, notamment sur... Preden začnemo z delom, preden se lotimo svežnja za mobilnost, bi rada v dvorani pozdravila delegacijo Evropske federacije delavcev v prometnem sektorju. S njimi so predstavniki sindikata voznikov tovornjakov in avtobusov iz Belgije, Francije, Nizozemske, Romunije, Polske in Združnega kraljestva. Pozdravljeni v našem odboru. Thank you.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 časom za počitek. Besedo bom takoj predala eh, Vimu van de Kampu, na to gospodu Bahu, ki ga zaenkrat še ni v dvorani. Oziroma je, ker eh, zastopa poročevalca odbora za zaposlovanje. Na to pa bodo besedo dobili tudi ostali poslanci in poslanke, ki se bodo želeli udeležiti te razprave, tudi poročevalci v senci bodo dobili besedo. Na koncu bodo besedo dobili še predstavniki komisije, gospod Ležva, dobro, dobrodošli, vedno ste tam, ker eh, vas pričakujemo. Na to pa bo besedo spet dobil poročevalec. Gospod poročevalec, vem vam nekam, izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo. Moram povedati, da sem sedaj res dobre volje. Zelo odlično se počutim in pri mojem poročilu o tedenskem in dnevnem času počitka in vožnje, no pogajanja v zvezi s tem potekali zelo dobro, sicer še nismo na cilju, jutri nas čaka še sestanek z ostalimi poročevalci v senci. tam bo poročevalc, pa še poročevalci v senci. To je tudi nekaj novega. Je pa tudi res, da si bomo ta dosje pogledali skupaj z dosjejem o kabotaži in z dosjejem o napotitvah delavcev v cestnem prometu. predstavil vam bom vse glavne ključne elemente mojega dosjeja. Najprej nekaj besed o lahkih komercialnih vozilih, pri pogajanjih z svetom stremimo k temu, da bi vsa lahka komercialna vozila na 2,4 ton pravzaprav črtali iz tega dela. Hočemo imeti določene izjeme oziroma hočemo jih vključiti, ampak za izjemami. Sicer smo na začetku ustrajali pri tem, da bi jih popolnoma izključili same direktive, ampak potem se pač ni popustil. Zato smo se odločili, da bomo imeli določene izjeme in sicer lahko vozilo na 2,4 tone v mednarodnem prometu bo predmet te direktive. To je bila zelo pomembna izjema. Lahko pa omenim še izjemo za majhne avtobuse in za majhne prevoznike, za katere prevozni glavna poslovna dejavnost. Tudi tukaj hočemo imeti določene izjeme glede časa počitka in časa vožnje. Poleg tega bomo imeli tudi uvodno izjavo za lahka komercialna vozila prezvoznika. Vsi vemo, da tehnologija na tem področju se zelo hitro razvija. In to je potem tudi povezano z časom odmora in časom vožnje. Potem pa še nekaj zelo pomembnega. Koliko časa lahko pač voznik vozi neko vozilo? Komisija pravi tri tedne, preden se pač potem lahko vrne domov. V moji politični skupini smo imeli tudi številne kolege z vzhodne Evrope in zato smo tudi dejali, da bi bilo dobro, da bi to povečali na štiri tedne. Spravi nekje med tremi in štirimi tedni je to referenčno obdobje. Ampak o tem se bomo pogovorili bolj podrobno jutri. Potem pa še odmor v samem vozilu in o tem se seveda na dolgo in široko pogovarjamo v Evropski uniji in seveda obstaja ogromno nejasnosti. Počitek v vozilu je prepovedan, skladen za nedavno sodbo Evropskega sodišča. Če pa voznik hoče počivati v vozilu na nekem varnem, dobro nadzorovanem parkirišču, potem je lahko tam tudi dvakrat oziroma trikrat v 24 urah, se pravi v kabini svojega vozila. Na takšen način lahko rešimo zelo pomemben socialni problem. Recimo na nizozemskem imamo tudi voznike, ki pač preživijo konec tedna na črpalkah. in veliko krat se ustavijo tudi na avtocesti in tam kaj pojejo in malo počivajo. To sedaj ne bo več mogoče. Če pa mora voznik vsak konec tedna oditi v hotel, potem tudi to ni najbolj realistično. No, če bi želeli imeti takšne določbe, potem bi to sprožilo hudo paniko med vozniki in prevozniki. In zato smo se odločili za te kompromisne predloge. Se pravi, voznik ne sme spati v vozilu v kabini, ampak lahko samo počiva, ampak samo pod pogojem, da je parkirišče zavarovano. Potem pa smo našli tudi kompromisni predlog glede odmora 30 minut in 15 minut v določenem časovnem obdobju, s tem se strinjamo, potem smo seveda se odločili za določene izjeme, za vlake. Je pa res, da je treba tukaj upoštevati tudi uh, določene zahteve. Recimo, če voznik na traktor oziroma na vlaku z svojim vozilom. Potem pa mora voznik se po določenem časovnem obdobju vrniti domov oziroma na sede svojega podjetja, ampak to je lahko nemogoče. Recimo, nek bolgarski voznik, ki je blizu Bolgarije, se ne bo potem vračal na Dansko, ker je pač sedež njegovega prevoznika na Danskem, ampak se bo seveda raje vrnil domov k svoji družini po štirih tednih, mu pač potem ni se treba vrniti na sedež podjetja, ki je recimo v tem primeru v Kopenhavnu na Danskem. To bi bilo nesmiselno. Želimo pa imeti tudi določene določbe za avtobuse. Ne moremo avtobusov primerjati povezati in enačiti z vozili. Je pa res, da hoče tudi združenje avtobusnih prevoznikov imeti določene primerljive predpise na tem področju, potem pa še pametni tahografi. Pri tem pa je treba tudi upoštevati uh, celotni svežen, glede na potitve, glede odmora in časa vožnje in glede tahografov. Vse je med sabo povezano, sedaj mi pozivamo vse, da čim prej uvede pametne tahografe. Mislim, da bi bilo to dobro, kajti potem bo trg temu tudi sledil, ampak če boste dejali, da bomo šele leta 24 oziroma 28 uvedli te tahografe. Mislim, da to sploh ni smiselno, kaj ti tahografi ne bodo potem upeljani v doglednem časovnem obdobju. Mi smo predlagali leto 2020, ne vem, ali se bo svet s tem strinjal, ampak mislim, da se nam bo uspelo dogovoriti s svetom in da bomo lahko našli neke kompromisne rešitve. Že leta in leta se pogovarjamo o različnih določbah in res ne verjamem, da bomo 8. junija izvedeli kaj novega. Makro, Merklova, pa tudi ostali hočejo zaščititi svoj prometni sektor, ampak včasih je pač treba tudi malo popustiti in upam, da bodo države članice malo popustile in da se nam bodo tudi približale. Bi pa še enkrat lahko malo pretresel države članice in pozval svet, da nekaj dejansko stori. Države članice nočejo ničesar spremeniti, ampak to res ni nek dober evropski pristop. Glede pametnih tahografov moramo imeti tudi ustrezne določbe za avtomatizirano prehajanje meja. Upam, da nam bo to uspelo. Jutri pa bomo seveda na sestanku objavili z Izmaelom in Mirjan. Bomo seveda objavili poglavje o sami uporabi vseh treh dosjejev. Na tem mestu bi se rad zahvalil tudi sekretarijatu odbora za promet. Res sem vam hvaležen, da ste nam pomagali oblikovati to poročilo, to poglavje, kajti na takšen način bomo tudi svetu pokazali, da hočemo zaščititi naše delavce, da gre samo za prožnost, za fleksibilnost, kot si to želi LSE ampak gre za socialno varstvo. In to je tudi načelo, ki ga zasledujejo tudi SND, GUE, pa tudi ILS. To je zelo pomembno poglavje in v tem poglavju bomo izpostavili določene podatke na tem področju, uh, Podatke smo dobili strani pristojnih organov v državah, članicah, se pravi, vse bo zelo pregledno in mi nismo samo zbirali te statistične podatke, morda bo koga to tudi skrbelo zaradi pomisleko v zvezi z varstvom podatkov, ampak mi smo sprali že objavljene podatke. To pa je tudi vse z moje strani, zelo dobro sem vam predstavil delo v zvezi z moim dosjejem. Morda pa lahko danes predsednica še nekaj pove o samem glasovanju. Najlepša hvala. Merci beaucoup, monsieur Wim van Najlepša hvala, gospod Wim van de Kamp. Veliko dosjev imamo na dnevnem redu, tako da poročevalci sem si žal, žal ne boste dobili 15 ali pa 20 eh, minut kot poročevalec. Najbolj strogo bom z vami. No, pa gremo. Gospod Demonte, izvolite. <clears throat> Hvala za besedo, predsednica. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za vso delo, ki ga je storil v zvezi z kompromisnimi predlogi. Hvala tudi za to, ker je eh, upošteval vsa socialna vprašanja. Rada pa bi se tudi zahvalila ostalim poročevalcem v senci. Mislim, da smo se zbližali. V naših razpravah je pa res, da našaka še kar nekaj dela, ampak kot smo že slišali, bomo jutri imeli tudi sestanek z poročevalci v senci. In upam, da bomo dosegli še kakšne izboljšave. Res sem vesela, da bomo imeli tudi izjeme za lahka vozila do 2,4 tone, kadar promet poteka znotraj države članice. In kadar bo seveda ta država članica uh, imela tudi določene predpise na tem področju. Sama se strinjam, da mora biti ta zgornja meja 2,4 tone. To bi lahko bila tudi izjema za prevoz med dvema oziroma tremi državami članicami. Eh, Glede ostalih določ pa je treba še marsikaj izboljšati. Gre namreč za zelo občutljiva vprašanja in tudi politične skupine in posamezne delegacije imajo v tem popolnoma različna mnenja. Glede tedenskega časa odmora, to mora biti tudi povezano z nadomestilom, kadar ne pride do ta. Odmora, ampak odmor in počivanje mora potekati doma. Voznik mora oditi domov k svoji družini, se pravi, v kraj svojega prebivališča, tako da ne bodo ostali recimo v prestolnici sedeža podjetja ali na parkiriščih. Poleg tega smo tudi zato, da se določi časovno obdobje zavrnitev domov. Treba pa je tudi upoštevati zahteve, ki so povezane z oddaljenimi regijami, kada recimo je vozilo na trajektu oziroma na vlaku, tudi tukaj potrebujemo več fleksibilnosti. Pa še nekaj glede pametnega tahografa. Mislim, da bo treba vse čim prej posodobiti z strožjimi specifikacijami. Tudi glede same namestitve tahografa v vozilo. Ne moremo več trditi, da ne moremo sedaj ugotoviti lokacije vozila, to bo mogoče s pametnim tahografom. In pri prečkanju meje je treba te podatke čim prej unesti v sam tahograf, glede prevoza oseb, potniški promet in tovorni promet sta nekaj popolnoma drugega in imata popolnoma drugačne zahteve. In tukaj se zahteva tudi drugačna stopnja prožnosti. Mislim, da bi morali za oba sektorja imeti popolnoma drugačne določbe in zahteve. Še enkrat bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v senci. Mislim, da bomo jutri dosegli tudi določene zbržave. Najlepša hvala, gospod De Monte. Gospod Robert Zile. Najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu, pa tudi obema ostalima poročevalcema, kajti Že povedali ste, da gre za svežen treh zakonodajnih aktov. No, mar se ga lahko podprem, se ga pa ne v imenu IKR-ja. E lahko povem naslednje. Odmor in čas vožnje. Petsto predlogov sprememb ste prejeli in poročevalec je potem to tudi sklenil s petimi oziroma desetimi pripombami. Sam lahko povem, da smo proti lahkim komercialnim vozilom v tem zakonodajnem aktu. Res je, včasih imamo vozila z mednarodnim prometom, ki se potem nadomestijo z lahkimi komercialnimi vozili. Ampak to sabo prinaša tudi določene upravne obremenitve, zlasti za MSP-je, ki potem prevzamejo določen del poti za krajše poti. Ampak seveda tudi tukaj potrebujemo določene izjeme za promet med dvema državama članicama. Potem pa vrnitev domov, tudi tukaj hočemo imeti neke rešitve, nihče ne pozna te definicije, kaj dejansko pomeni vrnitev domov v prosti, svobodni Evropi, kjer velja prost pretok ljudi. Ampak, če se lahko voznik sam odloči, potem to pomeni povsod, tudi v času Sovjetske unije. Čeprav nočem Sovjetske unije primerjati z Evropsko unijo, smo imeli lepo pesem in sicer, da moj naslov ni moja ulica in moje mesto, ampak moj naslov je povsod. Pa še naslednji primer. Prej ste omenili bolgarskega voznika, ki pač mora priti domov in zato seveda lahko tudi v Bruslju oblikujemo zakonodajo, da bi zaščitili bolgarskega voznika. Morda pa ima ta voznik svojo družino recimo v Španiji oziroma drugot. Ne smemo imeti tako strogih pogojev. In poleg tega tudi ne smemo stroškovno prebremeniti prevoznega podjetja v Köbenhavnu. Kajti, če bomo to storili, bo to podjetje raje odpustilo bolgarskega voznika in najelo nekoga drugega. Kdo bo pa potem poskrbel za tega reveža? Nekdo v Bruslu, nekdo v Köbenhavnu? Ne verjamem. Prav zaradi tega potrebujemo nekaj fleksibilnosti in kot politiki moramo biti zelo pošteni. Mislim, da potrebujemo smiselno fleksibilnost. Voznik mora tudi povedati prevozniku, kje bo preživel svoj odmor po štirih tednih. Ni nujno, da je to njegov dom, kajti sej vemo, dom je lahko posod. potem pa še počivanje v samem vozilu, v kabini vozila. No, sedaj je to prepovedano, ampak tukaj se zanašate tudi na zadnjo sodbo Evropskega sodišča. Ne vem, kaj je vaša kompromisna rešitev, ne vem, v katero smer sploh gre se sedaj s to argumentacijo, kajti ta sodba je bila uporabljena za druge primere potem pa je treba spodbujati tudi samo potrjevanje namenskih parkirišč. To je ena rešitev. Kaj ti vemo, da določene države članice nočejo ustvariti takšnih namenskih parkirišč zaradi morebitne konkurence. Dnevna vožnja, dva tedna, 90 ur, dobro. štiri tedne za 180 ur za oddaljene regije, potem pa še pametni tahografi. Hočemo, da je vse zelo hitro, ampak vsi vemo, da so tehnološke spremembe zelo hitre. Morda bomo morali določeno vozilo na do, uh, eh, določeno vozilo nanesiti tahograf kar dvakrat. Oh, Hvala, gospod Zile, gospod Bilbao. Hvala za besedo. Najprej bi se rada opravičila v imenu moje kolegice, ki je dejansko poročevalka za ta dosje in je danes ni tukaj in sedaj bom seveda govorila v njenem imenu. Glede lahkih komercialnih vozil pravi, da moramo biti previdni. kaj ti to je lahko tudi problematično. Pravi tudi, da je treba opremiti lahka vozila po 3,5 tone za pametni mitahografi v mednarodnem prevozu. Potem pa je tudi zanima, kako bomo nadzirali lahka vozila pri prečkanju meja, kako bomo to nadzirali. Potem pa še počitek v vozilu, v kabini vozila. Tukaj se strinja s poročevalcem, da se mu dovoli počitek v teh namenskih parkiriščih, varnih parkiriščih. Problematično pa je, da infrastruktura ne bo spostavljena v tem času, ko bo zakon dajni akt začel veljati. Zato potrebujemo tudi srezno prehodno obdobje. glede pametnega tahografa podpira časovnico, ki je bila predstavljena za namestitev pametnih tahografov. Govori tudi o tem, da moramo biti ambiciozni pri pogajanjih svetu, je pa res, da moramo biti tudi realistični. Kajti treba bo tudi počakati na pametni tahograf druge generacije. Treba tudi poštevati vse tehnološke spremembe glede avtobusov, tudi tukaj moramo imeti ustrezne določbe. Je pa res, da obstajajo seveda velike razlike med obema sektorjama in te razlike je tudi treba upoštevati glede morebitnih nacionalnih izjem, pa se strinja s tem, da bi morali imeti tudi izjeme za tista vozila, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Pravi, da se ta vozila ne uporabljajo za dolge razdalje in za njih ne potrebujemo pametnih tahografov. Najlepša hvala. Beaucoup, Najlepša hvala, gospa Bilbao. Gospod Keith Taylor, izvolite. That's very kind of you. Thank you. Najlepša hvala za besedo. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu in vsem poročevalcem v senci, ki so delali na tem poročilu. To poročilo je ključnega pomena. Z njim lahko zaščitimo socialne standarde naših poklicnih voznikov. Lahko poskrbimo tudi za njihovo večjo varnost, tudi za varnost potnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu danes ob šestih. Bom s tema kolegoma imel tudi okroglo mizo o času počitka za voznike in sicer v Evropskem parlamentu. Prosim, da pridete na te razprave. Udeležili se jih bodo tudi predstavniki sindikatov, pa tudi vozniki. Mislim, da bo ta razprava zelo zanimiva. Na samem sestanku s poročevalci v senci smo imeli zelo živahne razprave. Moram tudi povedati, da vsi kompromisni predlogi še niso dokončani. Zeleni se ne strinjajo s premembo glede samega referenčnega obdobja in sicer bi to povečali iz dveh na štiri tedne, kljub temu, da nas dejansko veseli, da je najdaljša doba vožnje nespremenjena. Ne verjamemo, da bi morali pričakovati od voznikov, da bodo čez konec tedna spali in počivali v kabini vozila. Po našem mnenju morajo delodajalci jim zagotoviti ustrezne namestite v hotelih oziroma drugo tako, da si bodo dejansko lahko spočili pred novim delovnim tednom. Poleg tega smo tudi veseli, da bo ta zakonodajni akt predvideval nova zavarovana parkirišča, seveda upam, da bo to tudi privedlo k večji varnosti voznikov. Vesel pa sem tudi, da podarjate fleksibilnost. Ampak ta fleksibilnost bo destabilizirala delovne pogoje voznikov. Kljub temu, da se na prvi pogled zdi, da imajo vozniki več prožnosti, lahko pa se zgodi, da bo bodo ti ukrepi v praksi še bolj pritiskali na voznike in da bodo delali na škodo svoje varnosti in na škodo ostalih udeležencev v cestnem prometu. Vesel pa sem tudi, da ste določili skornjo mejo 2,4 tone za lahka vozila, ki bodo tudi vključena v ta zakonodajni akt. Bi si pa vseeno želeli, da se zmanjša število izjem. Vzniki avtobusov. Ne bi smeli prevzeti iste odgovornosti, kakor vozniki ostalih vozil zaradi narave svojega dela. Ampak treba je tudi povedati, da vozijo do 53 ljudi v svojem vozilu. In seveda, če sem jaz v avtobusu, bi si vseeno želel, da je voznik spočit. Utrujenost voznikov je glavni razlog za nesreče v cestnem prometu. Zato moramo biti zelo previdni kajti posledice tega zakonodajnega akta so lahko res nevredne, lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. Upam pa, da bo sestanek s počevalcem senci jutri uspešen. In res upam, da bomo našli neke kompromisne rešitve. Najlepša hvala, gospod Taylor, gospod Kilonen. Thanks, chair. Hvala za besedo, dragi kolegi, dragi gostje. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Van den Kampu. Poročevalec je z nami vodil zelo odprt dialog. Rada pa bi se zahvalila tudi vsem poročevalcem v senci. Naši sestanki so bili vedno ustvarjalni, konstruktivni. Vedno smo iskali rešitve za odprta vprašanja. Za nas so vozniki pomembni, vozniki morajo imeti varna počevališča, parkirišča, pa tudi možnost, da se vrnejo domov oziroma da se vrnejo nekam, ki kjer se počutijo varno, če pa če njihov dom res najbolj oddaljen oziroma ni najboljše mesto na svetu. Poleg tega smo se pogovarjali tudi o varnosti na, v cestnem prometu, ta je tudi zelo pomembna. Pogovarjali pa smo se tudi o pametnih tahografih in tudi o tem, da zmanjšamo upravno breme. Tako za voznika, kakor tudi za prevozno podjetje. Voznik je danes res malo preveč obremenjen, mora sabo nositi ogromno dokumentacije za nazaj in za prihodnost. Umenili se tudi lahka komercialna vozila, to je bil tudi trnopeti za številne politične skupine. Mislim, da smo sedaj zelo blizu rešitve pa še nekomercialni prevoz, kadar seveda glavna poslovna dejavnost voznika ni vožnja, ampak nekaj drugega. No, Vim to zelo dobro pozna. Mi smo vam tudi želeli predstaviti naše predloge. Tudi odbor EMI je podal svoje predloge. Tu imamo seveda lahko določene izjeme pri sami uredbi in sicer kadar vožnja ni glavna poslovna dejavnost voznika. To bi bila lahko izjema pri tem zakonodajnem aktu. Vem pa tudi, da je naš parlament navdušen nad nekimi časovnimi omejitvami. 12 ur smo mi podali при самим одмору. In pri tem smo seveda se tudi odločili za definicijo glavne dejavnosti. Sama sem poklicna voznica, kajti 12 ur se vozim tedensko na finskem. Sem že skoraj poklicna voznica zaradi tega. Ampak Finska se razlikuje od ostalih držav članic, ki so morda manjše, kjer ni tako dolgih potovalnih poti. Je pa res, da se bomo seveda še naprej pogajali, glede časovnice, nekaterim je bolj všeč daljše obdobje štiri tedne, nekaterim tri, nam pa dva. Potem pa še pametni tahografi in njihova namestitev v avtobuse. Za nas je zelo pomembno, da parlament zagovarja dejstvo, da so operaterji tisti, ki morajo oblikovati nove tahografe, različne tahografe za različna posila in za različne poslovne dejavnosti. Resnično upam, da nam bo tukaj stala ob strani tudi komisija, da bo komisija pospešila delo na področju pametnih tahografov. Človek je že pristal na Luni. Malo bodo na Luno prispeli še turisti. Mi tukaj pa govorimo, da ne moremo potovati s pametnimi tahografi. Ja, to je pa res zelo nesmiselno. Ampak dobro, nočem, da me predsednica usmrti, zato bom končala. Najlepša hvala, gospa Kilonen. Gospa Arnotu. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod poročevalec, gospod Vim van de Kamp, treba je priznati, da ste si resnično prizadevali za eh, kompromise. Imamo predloge sprememb, ki eh, gredo eh, v eno smer, želijo skrajšati delovni čas voznikov in v drugo smer želijo podaljšati njihov delovni čas. Imamo torej zelo različna stališča in eh, ta obstaja ne zgolj zaradi različnih političnih eh, skupin, ampak tudi zaradi eh, tega, ker prihajamo iz različnih držav. Vseeno smo želeli ideološko unijo, kljub temu, da smo si različni. Vseeno pa nekateri kompromisi ne ščitijo dovolj pogoje, delovnih pogojev voznikov nekateri poslanci in poslanke pa preprosto zavračajo vse omejitve eh, časa eh, dela, kljub temu, da imajo njihova podjetja eh, konkurenčno prednost in se temu nočejo odreči, seveda. Zanima me, če bi sami izvajali takšen poklic v takšnih pogojih. A želite, da vaši otroci ali pa vnuki postanejo vozniki, glede na to, kakšni so Eh, njihovi delovni pogoji in eh, glede na to, da se vrnejo naprimer domov samo enkrat na mesec, da ne bi sploh govorili o plači. Mislim, da si moramo zastaviti ta vprašanja in če je vaš odgovor ne, tega ne želimo, če eh, obenem nočete, da se kaj spremeni, potem je treba eh, sprejeti dejstvo, da eh, ne služite splošnemu interesu, ampak zgolj posameznim interesom. Najlepša hvala, gospod Bah, v imenu odbora za za poslovanje boste dobili besedo. Izvolite. Najlepša hvala, Karima, najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala za besedo. Res bi se vam rad zahvalil, da ste me povabili na to zasedanje, na katerem vam lahko predstavim tudi zaključke odbora za okolje, kajti tudi mi smo pristojni za ta zakonodajni akt v določenih delih. Moram tudi povedati, da smo dobro sodelovali z glavnim poročevalcem, pa tudi z določenimi poročevalci v senci. Zrotočil pa se bom na tri, štiri točke. Smo proti dodatni fleksibilnosti, kajti verjamemo, da so obstoječi predpisi veljavni in morajo veljati še naprej. Nadzor, ki ni učinkovit, je tisti, ki uh, povzroča probleme, ne pa sam zakonodajni akt, potem pa še vključitev lahkih komercialnih vozil po 3,5 ton, da bi to seveda vključili v samo področje uporabe v prihodnosti. Na takšen način bi se tudi izboljšali delovni pogoji delavcev, izboljšala pa bi se tudi varnost v cestnem prometu. Tretjič, treba je tudi upoštevati sodno prakso Evropskega sodišča, ki jo moramo potrditi in sicer, da se prepove mirovanje in počitek v vozilu, se pravi v kabini vozila. In po treh tednih bi se moral voznik vrniti domov oziroma bi moral počivati nekje drugje, kjer si pač izbere. Potem pa še vključitev pametnih tahografov, o tem smo že marsikaj slišali danes. Prehodno obdobje do leta 34 je nesprejemljivo. Mislim, da je treba te pametne tahografe uvesti čim prej. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Bah. Sedaj pa dobi vsak dve minuti. Upam, da boste spoštovali ta čas za govor. Gospod Koh, izvolite. Ja, dank, Wim, hvala za besedo. Hvala tudi za vse te kompromisne predloge. Za mene so pomembne izjeme. Se pravi, ne smemo jih samo ohraniti, treba jih je tudi malo razširiti in prenoviti. In zdaj moramo seveda izkoristiti priložnost, da voznikom, ki niso poklicni vozniki, eh, odstranimo nepotrebno upravno breme, kajti ti vozniki niso občinstvo in cilj našega zakonodajnega akta. Poleg tega sem tudi zato, da se zmanjša zgornji prak na 2,8 oziroma na 2,4 tone. S tem se lahko strinjam. Uh, je pa res, da morajo imeti tudi lahka vozila določene izjeme pri tretjem členu. Potem pa še 100 km v eni uri, to bi morali povečati vsaj na 150 km. Ne gre za poklicne vozike, ampak za MSP-je, ki uporabljajo svoje vozila v gradbeništvu, recimo. Imam tudi določene probleme da bi pojasnil nekemu vrtnarju, ki mora sedaj za svoje vozilo steža 2,4 tone si nabaviti pametni tahograf, ko pa bo prevažal upremo na kratke razdalje. Zakaj bi pa res moral imeti ta nepoklicni voznik pametni tahograf? Res moramo imeti ustrezne izjeme za vozila, za 3,5 ton teže, za vožnjo v okviru 100 km. Prosim, da to povečamo na 150 km, oziroma če je infrastruktura res dobra na 200 km. Najlepša hvala. Merci beaucoup, monsieur Koh. Najlepša hvala, gospod Koh. Gospod Rike, izvolite dve minuti, gospod Rike president. Najlepša hvala, gospa predsednica. Vesel sem vključitve lahkih gospodarskih vozil, ampak če imamo tahograf, eh, tisti, ki. Eh, delajo eh, krajše poti, ki se prevažajo po krajših razdaljah, tako ali tako na to ostanejo znotraj omejitev, tako da težav ni. Tako da ne razumem eh, težav tukaj. Kar se tiče pametnih tahografov, eh, je vse na to odvisno od nadzora. Paziti moramo pri uvajanju, paziti moramo pri nadzoru, eh, paziti moramo pri datumu. Sam podpiram 2020. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno ta uredba je socialne narave. Ponavadi ob takšnih priložnostih pričakujemo nek socialni napredek. Eh, čas dela se, povezuje, eh, se povečuje, počitek v kabini je dovoljen, na vkljub eh, sodbi sodišča. No, ni sodišče tisto, ki bo dejalo, kakšna bodo pravila. Mi bomo sodišču povedali, kakšna so pravila. Tretjič, lahko Eh, razbijemo eh, počitek oziroma odmor, na to lahko eh, štejemo počitek na vlaku ali pa trajektu kot počitek, naprimer, ne kot delovni čas in tako naprej. Ne vem, jaz, ko ne delam, sem pač doma. Na to specifična pravila za avtobuse, da ali ne, bomo videli. No, kakorkoli že, presenečen sem, da je pri takšni socialni zakonodaji eh, zelo malo socialnega, posod izgubljamo in to eh, poraja vprašanja. <laughs> No, če se porajajo vprašanja. jih je treba nasloviti. Gospa Lukaševska, izvolite. Ta, ja, na samem počutku želim še odniš do vseh dosjej. Najlepša hvala, gospa predsednica. V začetku bi se rada pri vseh teh dosegih dotaknila definicije kompromisa. Kaj razumemo pod kompromisom? Zdi se, da je to zelo individualen izraz. Kompromis je stališče, ki ga lahko sprejmejo vse pogajalske stranke in ki zahteva od teh strank, da se odpovejo delu svojih interesov. To je kompromis. Če pa gre zgolj za uh, pritisk ene stranke, ki uh, uvaja svojo voljo, to ni kompromis. Naj se sedaj vrnem k dosjeju gospoda Van de Kampa. Veseli me, da je bil zelo odprt pripravljen eh, prisluhniti različnim predlogom, komentarjem in tako naprej. Prisluhnil je vsem različnim eh, političnim skupinam. Vsi, ki se s temi stvarmi ukvarjamo, vemo, da ne moremo imeti eh, certificiranih parkirišč, teh preprosto ni dovolj. Imamo prostor za njih, ampak moramo jih zgraditi in to zahteva tako čas kot tudi denar. No, vseeno pa me veseli, da jim zagotavlja počitek ne zgolj v hotelih. Imel je priložnost sesti eh, za volan sodobnega tovornjaka, ve tudi, da so, kabini, da so v kabini eh, zelo dobri eh, pogoji za eh, počitek, eh, boljši kot v nekaterih hotelskih sobah. Voznik lahko torej počiva v kabini eh, samega tovornjaka, če je to potrebno in mislim, da s tem spoštujemo tudi priloge voznikov samih. Kar se tiče tahografov, pa me od komisije zahteva naslednje. A imamo dejansko pametne tahografe, ki se proizvajajo in ki bi lahko rešili vse te eh, težave v zvezi s kabotažo? V zvezi z napotenimi delavci v prometnem sektorju. Kdo jih uh, proizvaja in kje? To me zanima. Ali obstaja neka možnost na trgu, ali eh, bomo lahko začeli uvajati te pametne tahografe od leta 2020 naprej v novih vozilih. Ne vem, sama tega ne razumem, vem. Ali želiš, da se to začne izvajati od leta 2020 naprej za nova vozila ali za vsa vozila? kar se tiče lahkih gospodarskih vozil do 3 eh, ton in pol, eh, upoštevati je treba mala in srednje velika podjetja. Za njih je to ogromen eh, strošek, tisoč evrov, to so namreč ocenjeni stroški ugradnje sodobnega tahografa. Kot je dejal gospod Koh, ne razumejo vsi, zakaj morajo v njihovem uh, sektorju prevzeti te stroške. Sprejeti je treba dejstvo, da moramo na to tudi izvajati naše pravila, ne izkor sprejemati. Prosim, da se držite časa za govor, ker bom morala drugače uh, biti bolj stroga in vam bom preprosto vzela besedo. Gospod Deli. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica. Začel bom z zahvalo v pisarni Vima Van de Kampa, ker so res zelo odprti in transparentni vizavi vseh. Res mi je všeč ta pristop. Rad bi povdaril dvoje. Strinjamo se eh, z obdobjem štirih tednov za vrnitev domov, ampak mislim, da moramo eh, podaljšati čas vožnje mm, eh, na 180 ur. Poskrbeti moramo za kompatibilnost časa vožnje in časa počitka. Na to eh, pomankanje parkirišč in eh, prehodno obdobje ni ustreznih parkirišč, posebej varnih in zavarovanih eh, parkirišč, nacionalni organi za izvajanje, podjetja, vlagatelji, gradbeniki in drugi morajo imeti dovolj časa za to, da bodo uh, začeli izvajati te zadeve. Obstajajo že nekateri ukrepi za uh, sankcioniranje voznikov, ki uh, spijo v kabini, ampak ti ukrepi so zelo namerni in cinični. Nemogoče je upoštevati pravila, ki obstajajo. Včeraj sem dobil pismo dveh romunskih voznikov, ki sta dobila finančno kazen um, v Belgiji, ker uh, nista spala v hotelu, kljub temu, da nista spala v kabini, ampak zgolj nista spala v hotelu. Tukaj ne gre zgolj za storitve, gre za evropsko pravico do pravne gotovosti. Potrebujemo pravila, ki so jasna in izvedljiva. In to priložnost bi rad izkoristil za to, da pozovem komisijo, da uporabi svoje pristojnosti in zagodovi eh, pravno zaščito za evropska podjetja in voznike zoper to vrste ukrepe. Na koncu bi dejal še naslednje, kar sem podaril že večkrat. Potrebujemo realistične, izvedljive, jasne rešitve in upam, da bomo prišli do tega cilja. Če ne drugače, do 4. Eh, junija. Hvala. Madam Gras. Najlepša. Hvala, gospa Grasvater. Um hvala za besedo. No, kaj je cilj? nove direktive, gre za izboljšanje delovnih pogojev voznikov, izboljšanje varnosti v cestnem prometu, poleg tega hočemo imeti tudi lojalno konkurenco med prevozniki v vseh državah, članicah. To je cilj, ki ga vsi zasledujemo in to moramo tudi upoštevati v naših razpravah. Mislim, da moramo imeti več prožnosti pri samem odmoru in sami vožnji, ampak ta prožnost bo po mojem mnenju tudi škodovala varnosti v cestnem prometu in tudi oslabila varnost voznikov. Govorimo tudi o pametnih tahografih, živimo v letu 2018 in ne vem, ali je res nemogoče ta tehnološki preboj sedaj ugraditi v nova vozila. Sej, uh, je po mojem mnenju to izvedljivo, potem pa je treba tudi poskrbeti za ustrezen inšpekcijski nadzor. Za mene pa je pomembno tudi vprašanje počivanja v kabinah, v vozilu. Po mojem mnenju, vozniki ne bi smeli dlje časa počivati oziroma spati v kabinah, ker na takšen način bi ustvarili novo nomadstvo v Evropi. Če res želimo poskrbeti za voznike, moramo poskrbeti za to, da si bodo spočili v ugodnih pogojih. Zdaj tega ne morejo storiti v kabinah, zato jim je pač treba zagotoviti določene namestitve. Za nas so v spredju vozniki, morajo imeti dobre pogoje, to pa lahko dosežemo samo z dobrimi kompromisnimi predlogi. Hvala. Najlepša hvala, gospa Grazvander. Gospod Kurumbašev. Благодаря ви, госпожо председател. Najlepša hvala, gospa predsednica. Imam naslednje vprašanje. O katerih kompromisih se danes pogovarjamo? pogovarjali, bi se naj o kompromisnih predlogih spremembe, o kateri bomo glasovali jutri zjutraj. Sam nisem prejel teh kompromisnih predlogov spremembe. In zdi se mi nekaj zelo inovativnega, da se pogovarjamo o eh, nečem, česar nismo prejeli. Nekateri kolegi eh, pravijo, eh, da potrebujemo 4 tedne namesto 2, sam lahko predlagam 16 tednov. Če se pogovarjamo o kompromisnih, eh, kompromisnih predlogih sprememb, zakaj jih ne bi dali na voljo članom in članicam odbora, da se lahko o tem eh, razvije prava razprava? Rad bi se zahvalil gospodu Van de Campo in mu čestitam, da se počuti dobro, ampak eh, občutki v moji državi so drugačni, gospod poročevalec. Jutri bosta v Sofiji gospa Merklova in gospod Macron in eh, priča bosta ogromnim protestom eh, voznikov tovornjako. Čestitam vam, da vas eh, tako skrbijo družine v Bolgariji. Samo crkev je do sedaj pokazala takšno skrb in zaskrbljenost. Morda eh, lahko sodelujete na bolgarskih volitvah, eh, morda vas bodo podprle številne družine tam. Zakaj ne bi zahtevali, da so vozniki eh, doma do neke določene ure? Zakaj bi bili nostalgični? Od poročevalcev eh, bi rad tudi odgovor na naslednje. Ko omenjate politične skupine, bi morali povedati tudi, če govorite v imenu politične skupine ali pa v imenu države članice, v kateri so bili izvoljeni. Hvala. Najlepša hvala. Preden besedo predam gospodu Ertigu, bi rada pozdravila goste v našem odboru. Ti prihajajo iz inštituta Robert Schumann. Pozdravljeni v odboru za promet v Evropskem parlamentu. Pozdravljeni. Mislim, da si zaslužijo tudi aplaus. Nadaljujemo s delom pri svežnju za mobilnost. Beseda je sedaj vaša, gospod Ertug, za do dve minuti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi kolegu Van den Kampu za ta predlog. Da, res je težko, kaj ti, ti trije doseji so povezani in imamo različne interese. Imamo EU, ki se stoji z držav, ki so v središču in druge, ki so na periferiji. To prinaša težave, če seveda želimo imeti eno, e, enovite predpise. Kolega je že dejal, da veliko krat govorimo, potem pa zunanji opazovalec ne ve točno, komu govorimo, ali je to imeno skupine zase, za državo članico. V veliko primerih ni enostavno ugotoviti, zakaj se zauzemamo. Ko govorimo o času za vožnjo in počitek, je v socialdemokratski skupini večina za to, da pod nobenimi pogoji časa za počitek voznik ne sme preživeti v kabini. To je relativno jasno. Prav tako obstaja enotnost, da po določenem številu tednov voznik mora se vrniti v državo prebivanja, da se torej spoštujejo pravila za počitek in vožnjo po koliko tednih, dva, štiri ali koliko. To je seveda pa predmet politične razprave. Ne bom skrival, v moji skupini imamo različne predloge. Od dveh tednov pa do osem tednov sem pripričan ali še celo več. Dejstvo je torej, da večina, in to želim povedati, večina socialistov je pri dva do treh tednih maksimalno. Sam sem mnenja, da če vozimo od ponedeljka do sobote, in potem imam skrajšani počitek, potem pa spet vozim od ponedeljka do petka, potem se akumulira tedenski čas za počitek in še od prejšnjega tedna tri dni in pol, da jih moram potem preživeti doma. To jasno povem, kajti, če mi dovolite, nihče izmed nas tukaj ne ostane čez vikend tu, če imamo zasedene do četrtka, Strasbourg na primer. Kome čakamo, da gremo na letališče in se vrnemo domov. Zakaj je bilo drugače za šoferje? To mi morate razložiti. Če vozniki šest dni vozijo, potem kratek počitek, pa pet dni spet na poti znotraj Evropske unije, potem mora biti, morajo biti dovolj možnosti, če enajst dni vozijo, In dobro, na periferiji so drugačne razmere, moramo najti rešitev, ampak razmere, kot so zaenkrat, niso prave. To nomadstvo, da bi mu dali pravni okvir in to legalizirali, to ne sme biti in zato lahko v imenu svoje skupine povem, da se nam to ne zdi v redu. In še zadnji stavek, malo daljši sem bil. Kako je izgledalo glasovanje v Empel? To smo vsi videli to je bila sindikatom bližnja pozicija in torej pozivamo vse, da se sorazmerno lotimo te zadeve. Hvala. Nadaljujemo z razpravo. Zakaj me tako gledate, gospod Vim van de Kamp? Sam boste dobili besedo, malce pozneje, ampak najprej besedo gospi, dobi, se upravičujem, gospod Ježva v imenu Evropske komisije v zvezi s to prvo točko, ki se nanaša na čas počitka. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Vimo van de Campu za upravljanje delov doslej. Na eni strani vidimo zelo ambiciozno poročilo, s katerim želimo izboljšati izvajanje evropske zakonodaje, bolje želimo izkoristiti eh, digitalizacijo, to pozdravljamo. Vemo, pa tudi, da je gospod Wim van de Kamp zelo razumna oseba, eh, njegove predlagane rešitve so izvedljive in tudi to pozdravljamo. Mislim, da se je treba izogniti nepotrebnim stroškom ne zgolj za revizijske organe, za revizorje, ampak tudi za nacionalne eh, organe, ki eh, morejo na to vlagati v izboljšanje izvajanja. Pozitivno gledamo na ta osnutek poročila, ki zagotavlja določene razumne rešitve. Rad bi komentiral tri točke. Parkirna mesta, parkirišča, namenska parkirišča, ki jih omenja vaše poročilo, boljšo uporabo eh, podatkov in nadzor nad podatki ter tahografi. Parkirišč ni v predlogu komisije, smo pa imeli podobne razprave tudi v eh, svetu. Več držav članic je sprejelo nacionalna eh, pravila, ki prepovedujejo eh, redni tedenski počitek eh, v kabini. V Franciji, Belgiji, na nizozemskem in v Nemčiji veljajo ta pravila, eh, ki prepovedujejo takšen počitek v kabini. Pravo vprašanje pa je, če izboljšajo delovne pogoje teh voznikov. Odgovor je ne. Zato potrebujemo rešitev in ta rešitev se odraža tudi v razvoju zvarovanih, varnih parkirnih območij. Zabeležili smo si ta predlog gospoda Vima Van de Kampa, ki omogoča počitek v kabini vozila, eh, ampak zgolj v primeru, da eh, se ta izvede na zavarovanem varnem parkirišču. Poročevalec meni tudi, da mora biti počitek v kabini prepovedan, tudi če gre za skrajšani počitek. To je dodatna omejitev glede na trenutno zakonodajo. Trenutna zakonodaja vozniku omogoča, da ostanejo v kabini v primeru skrajšanega eh, počitka in menimo, da bi moralo tako tudi ostati. Na to druga točka, podatkovna baza za eh, izboljšanje nadzora, pri izvajanju evropske zakonodaje. Dejstvo je, da bo takšna izboljšana podatkovna baza eh, pomagala pri eh, ciljno usmerjenem nadzoru. Imeli smo konstruktivne eh, sestanke z vami, z gospod Kilönen in z gospodom Ertugom in naše sporočilo je naslednje. Po našem mnenju bi morali v najboljši možni meri uporabiti in izkoristiti obstoječa orodja. Imamo že podatkovne baze in podatke, ki bi jih morali izkoristiti brez da bi eh, uvajali dodatne zahteve za nacionalne organe, kot sem dejal. In še zadnji komentar v zvezi s tahografi. Zabeležil sem si predloge sprememb, ki jih očitno podpira več poslancev in eh, poslank, eh, kar se tiče izvajanja socialnih pravic in kar se tiče uporabe tahografov za lahka gospodarska vozila. Kot veste, je komisija predlagala postopno uvajanje, tako da bi eh, najprej uporabljali zgolj pravila za eh, dostop do poklica za lahka gospodarska vozila in to je še vedno stališče komisije. Kar se tiče eh, naknadne nad, nadgradnje, nad, naknadne ugradnje, se ne zdi eh, normalno, da lahko vozila v mednarodnem prometu še vedno uporabljajo eh, analogne tahografe leta 2018. Komisija je eh, objavila študijo, ki predlaga tudi datume za naknadno ugradnjo pametnih tahografov in eh, komisija predlaga leto 2026. Na koncu bi se dotaknil še vprašanja pametnih tahografov kot takšnih. Ali bodo rešili vse težave? Ne, verjetno ne bodo rešili vseh težav, brez dvoma pa bodo izboljšali situacijo, izboljšali izvajanje pravil omogočili, eh, bodo namreč dostop do bolj natančnih eh, podatkov o lokaciji vozila in eh, voznika. Pametni tahografi bodo od sredine leta 2019 ugrajeni v nova vozila. In to so Eh, stališča komisije. Najlepša hvala, gospod Ležva. Imam eh, krajše vprašanje, glede na to, da ste eh, dejali varna in udobna parkirišča. Kaj to pomeni? A ne moremo preprosto reči hotel, motel, kraj, kjer lahko spimo. Kaj to pomeni varno in udobno parkirišče? No, če je treba na to sprejemati delegirane akte, bomo prav tako izgubljali čas. V določenem trenutku je treba pač uporabiti prave besede in reči Bobu Bob, žal mi je. Varno in udobno parkirišče ne pomeni nič. Če nekdo to sliši, me bodo vprašali, kaj je to. Gospod Vimvad, nekam imate odgovor? Izvolite. Um. Mevrouw de voorzitter, ik moet u eerlijk zeggen dat ik dit een geweldige middag vind. Uh, Moram iskreno reči, čudovito popolne. Predlogi so zmeram boljši. Peter Kombačov bi rad, da bi vozniki bili z doma največ 16 tednov. Potem imamo tukaj Levico iz LS, ki pravi 4 tedne, potem pa kolega Erto, ki pravi 2 tedna. Jaz sem pa kralj ceste in moram sedaj najti dober kompromis med vsem tem, nekako med tremi, štirimi tedni bo verjetno. Dobro, šala na stran. Neskončno dolgo lahko govorimo. Lahko tudi osmešimo Evropski parlament ali pa uporabimo zdrav razum in najdemo dober kompromis. Odločate se vi. Moj predlog je jasen. Jutri se bomo še enkrat pogovorili s poročevalci v senci, potem pa bom podal definitivne kompromisne predloge. Žal mi je, da vsi poznajo elemente tega predloga, le gospod Krombačov ne. Ampak zato je kriv on. No, kakorkoli že. Pri drugih predlogih je tudi tako, da če ni uradnih kompromisov, potem ne moremo govoriti niti o neuradnih kompromisih in jih prepoširjati, kaj ti potem bi izbruhnila panika v Evropi in tega si ne želimo. Gospa predsednica, naj se še enkrat vrnem na povratek domov. Tisti, ki tega ne želi razumeti in tega ne bo razumel. Dom je dom. Če rečete, ne želim si domov, želim pa k prijateljem v Taragono, izvenzakonskemu izven partnerju, potem ne boste odšli domov. Potem boste pa se odpravili v Taragono. Špedicijsko podjetje pa vam seveda ne bo plačalo v zonice v Taragono, ampak v Sofijo, če ste bolgarski voznik. Dom je dom. Če se boste potem dogovorili, zaposlovalcem, da ne boste več ni doma, ampak prijateljici. Targono potem lahko to tudi storite, se tako dogovorite. Ampak prosim, koncept doma je jasen. Seveda ni potrebno biti tradicionalno poročen, da to razumemo. Iti domov pomeni iti domov. Dom je dom. In ne brize pa de kr.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 počitek ne sme biti izveden v kabini. Morda skrajšeno tako 24 čez dva vikenda, ostalo pa kompenziramo v obdobju, ko se vrnemo domov. 2, 3, 4 tedne, kot sem že dejal, to sem razložil. Pametni tahograf to boli, ampak eh, strinjam se z avstrijskim kolegom iz SND, gre za tehnično voljo, da uvedemo ta pametni tahograf. Lahko vse storimo z laptopi, iPadi, telefoni, karkoli že, ampak ne moramo pa inštalirati tahografa. Če lahko investiramo 150 tisoč evrov za tovrnjak, potem je 80 evrov za tahograf drobnerija. Samo ne želijo si tega parkirišče. Verjetno še niste spali v tornjaku, jaz pa sem. Greste v slab hotel. Spite še štirimi vozniki v sobi. Zbudite se, ko kdo odide, pa spet, ko kdo pride. Ne morete spati. Torej, počitek v kabini je pomemben za dnevni počitek in za krajši počitek čez vikend potem pa parkirišča, trg samo čaka na jasna pravila. Ko bomo omogočili jasna pravila, nam bo, svet, eh, nam bo trg, prostite, sledil, tako kot je rekel kolega. Če pa francoska vlada si ne želi vzhodnoevropskih voznikov, potem se to nikoli ne bo zgodilo s temi parkirišči. Pak francoska vlada ne igra pošteno. Gre za dostojna parkirišča za voznike, tudi za francoske voznike. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur Wim van... Najlepša hvala, gospod Wim van de Kamp, ampak niste odgovorili na moje vprašanje. Varna in eh, udobna parkirišča, omenili ste hotele, ampak potem so to hoteli. Odgovor na moje vprašanje je torej hotel, pika. No, prav, saj se bomo o tem pogovarjali pozneje, nočemo se sedaj spuščati v te zadeve. Prav, sedaj pa druga razprava o direktivi o napotitvi delavcev. Gospa Merja Kilönen je poročevalka. Naj spomnim, da bomo o poročilu Van de Kamp glasovali 4. junija ob 4. 4. junija ob 4. popovdne. Sedaj pa poročilo Kilönen. Izvolite, gospa Kilönen, beseda je vaša. You, Chair, Hvala lepa, predsednica, gospe in gospodje. Če imamo na to na ki jih eh, dober prostor za počitek. Je seveda odvisno od tega, ali je tovornjak nov ali star. Če je nov tovornjak, je boljši kot hotel. Verjemite mi, to sem izkusila sama, če smem temu tako reči. Sedaj pa posebna zakonodaja, lex specialis. Posebna zakonodaja o napotenih voznikih. Tukaj gre za vse na enem mestu za dokumente, gre za pametno izvajanje, gre za pametne dahografe, to je povezano s kabotažo, imamo za misli o platformi zaupanja in odgovornostni verigi na prometnem področju. Ampak to so še vedno manjša vprašanja v tem trenutku. Največje vprašanje pri posebnih zakonodajno potenih voznikih je mednarodni transport. Kaj skušamo pravzaprav razrešiti s tem? Kaj je tisto ključno vprašanje, na katerega moramo pomisliti, ki nam je blizu? Srca. To je, da moramo končati izkoriščanje voznikov, ko jim ne omogočamo vrnitve domov. ko jim ne omogočamo vzdrževanja eh, ženami, možmi, prijatelji in jih naredimo za nomade. Ne pustimo jim, da se vrnejo domov. To skušamo rešiti torej tukaj. Vse po mojem mnenju. To je tisto, tisto najbolj pereče vprašanje. Istočasno pa skušamo za celoten cestni transportni sektor zagoditi boljše konkurenčne razmere. Imamo nekatere, ki so zadovoljni, zelo zadovoljni z obstoječo zakonodajo. Vendar pa vprašajte se tole. Smo res lahko srečni, zadovoljni s to zakonodajo? Ne. To je razlog, zakaj smo danes tukaj in se ukvarjamo z napotenimi vozniki. In vi, vemo, za ta zelo mobilni sektor predlaga, da bi napotitev bila vsaj od prvega dne. Torej, bi vsak prehod meje bila že napotitev. Res razumemo, zakaj gre? Si res želimo tega? Resnično vemo, kaj počnemo, če bo ta predlog sprejet? Rekli so mi, da ni potrebno razmišljati o tem. Vse, kar moramo storiti, je pripraviti zakonodajo, to je naše delo. In v praksi se ne bodo prilagodili. Ja, v idealnem svetu morda, ampak vsako dnevni praksi ne. Če bi bilo tako, zakaj je pa pol tem toliko primerov pred sodišči v tem trenutku? Torej, osredotočimo se na pravo težavo prava težava, po mojem mnenju, ni, kar se tiče prevoznikov in podjetij, ki dostavljajo blago iz eno v drugo državo. In morda celo upravljajo kabotažo EU na poti, da ne prevažajo praznih tornjakov. Kaj ti večina izmed njih se jih vrača domov. Potovanje lahko traja teden, celo več, vseeno pa se vrnejo domov. Konec koncov. Težava pa je, kot sem že dejala, da podjetja izkoriščajo voznike in jih pošiljajo na pot, ne dovolijo pa jim vrnitve domov. To storijo zato, da bi povišali dobiček in ko to počnejo, potem celoten sektor plačuje za to kot eh, zakonodajalci, se zdi, da nam ustrezajo take splošne rešitve za vse. Zato sedaj skušamo graviti kazni, ko imamo samo posameznike, ki kršijo pravila. Spraševala, zadajala sem si ta vprašanja. Torej upam, da se boste vprašali tudi sami. Kar se tiče zakonodaje, ki jo pripravljamo, kdo krši pravila in koga bi naj kaznovali, kako lahko dokažem in ali to moram dokazati in kako. Kako jih kaznujem in ali morajo biti kaznovani, kako uveljavim zakonodajo in kako jo nadzorujem. Kaj pa vozniki in njihovi delodajalci, podjetja, izvrševalni organi, kako lahko s tem živijo v praksi vsak dan. Prav tako sem zelo razmišljala o morda nekem pomenu, ki zamisli, ali si res želimo, da bi starejši vozniki naprimer peljali skupino turistov iz Nemčije na smočanje v Francijo, potem odpeljali nazaj v Nemčijo, da bi to bili tudi napoteni delavci ali voznik iz Italije, ki dostavlja pršut v Francijo, potem pa se nazaj pelje skozi Avstrijo in Češko republiko in odpelje blago v Italijo nazaj. Ker imamo torej okoljska pravila, ki pravijo, da dobro, ne smete voziti s praznimi tovornjaki. Je res potrebno uporabiti pravila za napotene voznike tudi v teh dveh primerih? Z vsemi administrativnimi zahtevami, ki so povezane z napotitvijo. Ne gre samo za zakonodajo na papirju, to je nekaj več, ko to uveljavimo v vsakdanjem življenju. Ali bi bilo bolj smiselno v primeru, ko voznik mesece prevaža blago iz ene evropske države v drugo, ne da bi imel možnost vrniti se domov, uveljaviti takšno zakonodajo, kakorkoli že. Sama pravila o napotitvi niso rešitev za te tipe težav. Da bi resnično zaščitili voznike in sektor, potrebujemo zakonodajo o kabotaži, času za vožnjo in počitek, tahografih, navizeznih podjetjih. Vse to potrebujemo. In to mora biti v dobrem sodelovanju z vsemi akteri. Potrebno je na vse pogledati širše, namesto da samo kukamo skozi majhno ključavnico. Potrebno je končati s pohlepom pohlepom, ki je vseh nas in ki tako niža te stroške za prvoz, da ljudje potem niso pošteno plačani za svoje delo, ki ga upravljajo in da se njihovih pravic ne spoštuje. Sedaj pa prihajamo do največjega vprašanja v parlamentu. za nas kot poslanke in poslance Evropskega parlamenta, ki so nas izvolili naši državljani, voljivke in voljivci iz naših držav. Ali bomo ubrali najlažjo pot ali tisto težo? Si bomo prizadevali za pametno zakonodajo, zato da bomo zapolnili prave vrzeli v transportnem sektorju. V tem trenutku slišim samo dva glasova. Ne bomo imeli lex specialisa posebne zakonodaje, to pomeni, da bomo imeli tako kot na drugih, kot tako kot drugih sektorjih, običajno zakonodajo. Da, vem, malo birokratskih bremen, ne samo za podjetje, temveč tudi za voznike. In težave lahko resnično rešimo, ne samo na papirju. Lahko rečemo, imamo odličen dokument. Vse skupaj mora biti rešljivo v praksi. Potem pa še drugi glas, ki pravi, izključimo mednarodni promet iz napotitve. Tu ni kompromisa pri nobeni od teh možnosti. Je pa to enostavno reči. lahko pripravimo pametno PKN-o zakonodajo za cestni promet. Lahko pripravimo zakonodajo, ki bo resnično izvršljiva in ki nas ne bo več spravljala pred sodišča, kot se to dogaja v tem trenutku z obstoječo zakonodajo. Prav, prav, vem, volitve prihajajo, 22 let, že to počnem, vedno smo pred volitvami. Ampak ali bomo dopustili, da nas strah vodi pri sprejemanju naših odločitev, zdaj ali nikoli je. In ne gre za zmago za nekoga in za poraz za drugega. Vsi moramo biti prožni in najti izvedljivo rešitev, kompromise, zato da bomo resnično zagotovili pošteno konkurenco in bomo ustavili pohlep, pohlepnost in zlorabo voznikov. Gospa Gulanen je pripravljena na mir s pravimi kompromisi in trdim delom, ki rešuje težave na uravnotežen način. Torej, pripravljena sem. Pa vi, dragi kolegi. Merci beaucoup, madame euh, Najlepša hvala, gospa Kilenen. Nadaljevali bomo z razpravo. Besedo dobi gospod Deli za tri minute. Zvolite. Uh, well. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim poročevalki za zelo odprt pristop pri obravnavi tega zelo težkega občutljivega vprašanja. Zelo sem vesel, da smo na sestankih s poročevalci senci začeli dobro. Kajti večina se je odločila za kompromisno možnost, ki izključuje mednarodni promet s pravilom na potitvi. To je bil zelo dober in obetajoč začetek. Morali pa se bomo seveda ukvarjati tudi s podrobnostmi in nekaj bi jih rad izpostavil, nekaj pomislekov, ki je povezanih z nedavnim kompromisnim predlogom. Najprej, kar se tiče vračanja domov voznikov in vozil. Razen dejstva, da naj ne bi bilo obvezujoče in dva tedna sta kratka, predvsej kratka, ne moram sprejemati, da se morajo vozila tudi vračati domov. Kaj ti? Če želimo zaščititi voznike, njihove socialne pravice in tako dalje, je to vse lepo in prav. Vendar pa ne vidim povezave z vozilom. Zakaj bi se morajo tudi vozila vračati domov, tako kot vozniki? imamo že delujoče poslovne modele, ki skušajo zmanjšati prazne vožnje in optimizirati eh, transportne operacije. Če bomo pošiljali domov tudi tovornjake, se bo promet povečal, imeli bomo več emisij in prav tako moramo vedeti, da kar se tiče naprimer perifernih držav v EU, je težko se vrniti že za voznike, da pa potem vrnemo domov tovornjake, vsako, kar je te pa še bolj zapleteno. Nadaljna točka. Vprašanje kombiniranega prometa. Po kompromisnih predlogih bi to naj bilo tudi v teh pravilih o napotenih voznikih. Mislim, da moramo premisliti o tem. Multimodalnost je izjemnega pomena za učinkovito zniževanje emisij in cestne poti, ceste, so običajno potovanja na krajše razdalje. Tako da mislim, da bi tukaj lahko dosegli premik na železnice in notranje celinske plavne poti. In mislim, da je bilo od začetka tudi jasno, da ne smemo dodatno obremenjevati voznikov, kar se tiče priprave dokumentacije. To morajo storiti eh, njihovi delodajalci. Žal pa v tem novem besedilu vidim, da se vračamo na nekaj starega. Voznike se spet pojavljajo, čeprav je bilo nekaj prilogov sprememb specifičnih, ki jih je vliziral poročevalka sama, ki so šli v nasprotno smer. Torej, da bi vozniki morali biti izuzeti iz tega prevzema na odgovornosti. Nadalje evropski plačilni obračun, ki je tudi predviden z izvedenim aktom Evropske komisije. Mislim, da je to zelo nevaren presedan. Tega nimamo v nobenem drugem sektorju, naj se gre za napotene storitve ali ne in to tudi krati suverenost držav članic. In še zadnja točka, zadnja točka, jasna povezava je med vsemi temi doseji. Vidim pa, da je veliko tega, kar se dogaja v lek specialis, odvisno pogojeno tudi zakonodajo o kabotaži, da bomo nadzorovali kabotažo, to je glavno. Vsi govorimo o pametnih tahografih, glavni rešitvi, imamo pa še toliko vprašanj datum uvedbe, dolg prehod, opremljanje in tako dalje. Morda bi se morali dotiti bolj tradicionalnih enostavnih metod, naprimer poenostavljene deklaracije o kabotaži, lahko bi to pomagalo sledljivosti kabotažnih inform, eh, operacij pri boljšem izvrševanju pravil. Tukaj se bom ustavil. Veselim se nadaljemu delu sporočevalko v naslednjih nekaj tednih. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod Deli, gospod Eala Sender. Dobrodošli, izvolite, beseda je vaša. Ah, eh, hvala za besedo. No, vem, da ste hoteli dati besedo tudi Vilmu van de Kampu, sama pa bom tudi nekaj omenila v zvezi z njegovim poročilom glede samega odmora in povečanje na 44 minut, ampak o tem se lahko tudi sama z njim pogovorim. Za mene je seveda varnost zelo pomembna, ampak kot sem že dejala, o tem se bom pogovorila z njim na štiri oči. Za mene so seveda zelo pomembne razdalje treba poskrbeti za to, da se lahko vozniki vrnejo domov k družini po določenem časovnem obdobju, ampak ne smemo pozabiti na varčevalne ukrepe, ki so bili sprejeti leta 2008. Takrat je moralo ogromno mladih ljudi zapustiti domove in se odpraviti v tujino in tam so seveda našli manj konkurenčne delovne pogoje, tako da so lahko sploh preživeli. To moramo imeti tudi v misli, ko se pogovarjamo o tem svežnju mobilnosti. Govorimo, da moramo prevzeti socialno odgovornost, ampak dejstvo je, da ti mladi še vedno živijo tu in se lahko samo dvakrat letno vrnejo domov, ampak dobro, to nas sploh ne skrbi. za nas je pomembna konkurenca, ampak po desetih letih varčevanja so države južno-vzhodne Evrope bolj konkurenčne tudi zaradi teh nizkih plač. To je pač komentar, ki sem ga hotela podati, predvsem zato, ker se danes pogovarjamo o socialnih vprašanjih, ki so samo neke socialne puklice, po mojem mnenju. Seveda rada bi se zahvalila tudi poročevalki, ki ima seveda izkušnje tudi z prevozniki in vozniki. In seveda z njo se tudi strinjam v marsičem. Glede kontrol na cestah, poročevalka je predlagala, da se lahko ko ti pregledi upravijo na cesti in sicer, da se voznika ustavi na cesti, da se pregleda vozilo, so dokumentacijo, tovorni list in podobno. Strinjam se z njo, da so te kontrole pomembne. Treba jih tudi upraviti na sedežu podjetja, kaj ti prevozna podjetja so tista, ki morajo pravzaprav spoštovati zakonodajo. Tis, to so namreč prevozniki, ki najamejo voznike in oni so odgovorni za spoštovanje zakonodaje. Sama bi sicer predlagala nekaj, kar bi uh, bilo pošeč tako komisiji, kakor tudi ostalim. Se pravi, jaz bi bila za neko srednjo pot. imamo sedaj nove tehnologije za nadzor in jaz bi predlagala, da bi v določenem časovnem obdobju lahko seveda nadzirali določeno število vozil, tako na cesti, kakor tudi na poslu, v poslopju samega prevoznega podjetja. Ampak ne vem, ne vem, ali bomo našli neko rešitev v zvezi z samo kontrolo. Toliko o tem. Potem pa sem tudi vesela, da se bodo objavili rezultati teh pregled tako na cesti, kakor v poslopju prevoznega podjetja. Glede ostalih določb pa moram povedati, da sem tudi hvaležna poročevalki je sedaj omenila tudi pristojne organe. Končati je treba, gospoda Alessandra. Končati morate. Dobro, bom pa končala. Mislila sem, da imam sedaj več časa, kaj ti pri prejšnjem delu razprave nisem imela toliko časa, da povem svoje mnenje. Dobro, kakorkoli poročevalki bom tudi posredovala moje pripombe z poročevalko, se v marsičem strinjamo, za marsičem pa tudi ne. Najlepša hvala. Merci beaucoup, madame Jasender. Najlepša hvala, gospod Jasender. Gospod Zvotovski, izvolite. Merci, madame president. Hvala lepa, predsednica. Želim se tudi sam pridružiti zahvali gospe Kulonen za to težko nalogo iskanja kompromisov v tem delu svežnja o mobilnosti. Zelo pomembno je, da nas poročevalka posluša in skuša najti prave kompromise, ne glede na velikanski politični pritisk. In gre prek to gre prek uh, prometnega sektorja, že celo v sferi filozofije. Hvala lepa za to. Podpiramo najnovejši predlog, kjer izključujemo mednarodni promet in tranzit iz obsega direktive 96 skozi 71. To je edina rešitev, ki nas bo ki nam bo pomagala iziti iz krize na področju prometa in ko bomo imeli pošteno konkurenco. Nekaj, nekaj podrobnosti je morda še zaskrbujočih, ampak celoten trend je obetajoč. Jutri upam, da ko bomo razpravljali o tem, bomo odstranili vse razlike in našli vse kompromise. Še vedno se ne strinjam zelo strogim pristopom do prometnega do cestnega prometa pri kombiniranih operacijah. V tem primeru je odnos med različnimi akteri po državah zelo močan. Kabotaža in kombiniran promet, multimodalni promet, prinašajo velikanske prednosti za okolje. Če bomo to otežili, bo to seveda slabo za dosego eh, zahtev podnebne politike. V železniškem ali zračnem prometu ni dvoma, kar se tiče odprtja eh, naših trgov. To je bilo zelo dobro. Vendar pa tukaj v cestnem prometu pravzaprav ne sledimo isti logiki. To je pa težko razumljivo. Upam, da bo stališče obora za zaposlovanje ki nas ni približalo kompromisu, nekaj čemu ne bomo sledili. Upam, da bomo dovolj sposobni v našem odboru pripraviti operativne rešitve, ki bodo prijazne voznikom in tudi industriji. Hvala lepa. Mislim, da sem bil dovolj kratek. Najlepša hvala, gospod Zvotovski. Gospod Bilbao. Hvala za besedo, predsednica. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki Miriki Lunen za predstavitev svojega poročila. In seveda predstavila je številne dvome in pomisleke ter vprašanja, ki si jih zastavljam tudi sama. Pa tudi tisti, ki so seveda odgovorni za sorodne dosjeje. Pred kratkim sem se sestala tudi s predstavniki določenih sindikatov, ki so mi zaupali, da imajo določene pomisleke v zvezi z zakonodajnim aktom o odmoru in času vožnje. Dejali so, prosim, ničesar ne spreminjate, kajti to, kar ste predlagali, bo nam škodovalo. In dobro, tudi to bi morali upoštevati v Evropi smo priča številni raznolikosti in ne moremo urejati v enem svežnem mobilnosti, ki se daj pred nami. Te raznolikosti ne moremo zajeti v te prenovljene zakonodajne akte. Poleg tega pa imamo res slabo navado v Evropski uniji vedno hočemo prenoviti zakonodajne akte, ker pač starih nismo ustrezno izvajali. Poslanec pa je že dejal, da bi bilo bolje, če bi države članice sprejele boljše ukrepe na področju inšpekcijskega nadzora. Mislim, da smo sedaj v nekem začaranem krogu prenovitev in prenavljanja starih in veljavnih zakonodajnih aktov. In tukaj se bomo izgubili. Potrebujemo boljšo kontrolo in brez te kontrole se bomo znašli v hudih problemih. Treba tudi povedati, da si države članice čisto na drugač način razlagajo same določbe o kabotaži. Če izpostavim primer kabotaže. Mislim, da je treba jasno zapisati, kaj pravzaprav mislimo s kabotažo v vseh teh zakonodajnih aktih. Treba si je priznati, da je celotni svet zelo kompleksen. Toliko o tem. Poročevalka hoče sedaj najti en rešitev za vse zakonodajne akte. Tako za kabotažo, kakor za čas vožnje in za čas odmora. Ne vem, ali to tudi ne bo smiselno. Je pa tudi res, da lahko imamo različna mnenja, ampak splošno pa se strinjajo, da mora biti mednarodni prevoz zunaj tega zakonodajnega akta. In Moje vprašanje je, kaj hočemo sploh doseči s tem svežnjem o mobilnosti? Kaj hočemo nadzirati? Ali hočemo nadzirati pretok oseb oziroma podjetij? Ali bomo sedaj enega voznika prisilili, da se vrne domov, ko pa recimo želi ta čas izrabiti, da gre na počitnice? Ne vem, kaj hočemo doseči. Mi imamo tukaj uh, ogromno dvomov, ogromno pomislekov, kljub temu, da si želimo prenoviti in izboljšati obstoječo zakonodajo. Dobro, glede kompromisnih rešitev, poročevalke se strinjamo s petimi, vseeno pa si želimo, da nam pojasnite še nekaj glede deklaracij, glede kombiniranega prevoza, glede kapotaže. Dobili ste tudi predloge sprememb v zvezi s tem, da je treba poenostaviti uvedbo novih tehnologij. Predlagali smo vzpostavitev nove Evropske agencije na tem področju, kajti ta sektor nima agencije in potrebujejo, tako da bomo lažje urejali celotni pravni okvir. Treba je tudi odpraviti upravno breme in na zadnje ne smemo zavlačevati z uvedbo pametnih tahografov. Res ne vem, zakaj ne moremo tega doseči v cestnem prometu. Želim boljšo zakonodajo. Merci beaucoup, madame Bilbao. Najlepša hvala, gospod Bilbao. Naslednja pa sem jaz. Et donc, mes chers collègues, chers kolegice in kolegi, draga Merja, kot poročevalka v senci bi se ti rada najprej zahvalila za uložen trud pri iskanju kompromisov pri tem doseju, ki razdvaja ne zgolj po političnih eh, linijah, ampak tudi po državnih mejah. nekateri predlogi sprememb predlagajo, da izključimo mednarodni promet iz eh, doseja o napotenih delavcev. Končna izjava Evropske komisije pa počne ravno obratno in ta je bila eh, dodana v končni kompromis v trialogu, v trialogu pri eh, reviziji Eh, o napotitvi delavcev pri okvirni direktivi. Torej. Mednarodni prevoz blaga torej popolnoma odraža to, kaj to pomeni. Če črtamo mednarodni prevoz eh, blaga iz področja uporabe te direktive, bo to velika napaka in to eh, bo zelo slab dan za Evropo. To sem vam želela povedati, kolegi in kolegice. Ne moremo delavcev v prometu obravnavati kot drugorazrednih delavcev. Ne smemo pozabiti na tisti rek, da isto delo zahteva isto plačo. Če bomo imeli takšen sistem, se bomo znašli v džungli. In potem se bodo nekateri začeli eh, pridušati, to, to je pa Evropa, takšna je pa Evropa. Ne, to ni Evropa. Delavce v prometnem sektorju je treba zaščititi prav tako kot druge delavce v drugih sektorjih. Eh, to ni Evropa a la carte, to je Evropa, kjer izbiramo, kakor želimo. Ne, harmonizirati je treba na vzgor, ne na vzdolj. Ravno zato moramo iti v smeri egalitarne Evrope, ki ščiti delavce, ne pa v smeri Evrope, ki liberalizira na stroške delavcev. Vsak bo seveda izbral po svoji lasti vesti, ampak posledice so v dveh različnih primerjih različne. Gospa Bilbao, imate prav. Težava ni socialni dumping, težava je pomankanje nadzora in potrebujemo nadzorni organ nima smisla, da iščemo težave tam, ker jih eh, ni. Drugič, seznami eh, za nadzor morajo biti čim bolj odprti, države članice lahko eh, dodajo stvari, če želijo, ampak to mora obstajati. Tretjič in zadnjič, lahko bi namreč opisala vse predloge sprememb, ki sem jih pripravila, ampak končala bom pri naslednjem ob začetku pregleda tega svežnja za mobilnost ste številni uh, dejali isto. Nekateri ste celo uh, obiskali ljudi na terenu, obiskali smo delavce, obiskali smo sindikate. Kaj so rekli? Rekli so, da uh, so včasih izrabljeni, izkoriščeni, včasih uh, imajo delovne pogoje, ki so podobni sodobnemu suženstvu to mora ta svežen odpraviti. Drugače bo to konec evropskega projekta. In na to se ne bomo mogli pritoževati, če bomo sprejeli takšna, uh, takšne določbe. Nadaljujmo, gospa Arno Tü. Najlepša hvala, gospa predsednica Dejstvo je, da poskuša gospa Kilönen najti kompromise, ki upoštevajo vse politične eh, opcije, no, razen nacionalistov, zato ker eh, nas nima tako eh, rada. Ampak težava ni ta, kot pri eh, svežnju za eh, mobilnost kot eh, takšnem, eh, so stališča različna glede na pripadnost državi, ne pripadnost politični skupini ta evropeistična ideologija, ne evropska, ampak evropeistična ideologija, ki že desetletja eh, gradi svoj imperij, ostaja slepa pred realnim stanjem. Ti kompromisi ne bodo razrešili glavnega vprašanja. Zakaj bi bilo opravljeno delo voznika eh, vredno manj, če se opravlja v isti državi eh, za iste naloge kot eh, ga opravlja nek drug voznik iz te države. Zato, ker se uh, tukaj izkorišča in zato, ker so razlike med državami tako velike, da tisti, ki na ta način služijo, služi, uh, služijo še naprej in uh, nočejo izpostavljati takšnih uh, nepoštenih praks. Nekateri evropski delavci se torej izkoriščajo v interesu manjšine, na vse ostalo pa pozabljamo. Pozabljamo na celotno sliko in ne gre za vprašanje nekaj predlogov spremembe in nekaj kompromisov, ki bi kaj razrešili. Ne, reči moramo ne na potitvi delavcev, če tega ne bomo naredili, bo izkoriščanja še več in eh, gospod predsednica, prav imate naša odgovornost je, mi nacionalisti, moramo reči ne takšnemu evropeističnemu projektu. Zakaj? Zato, ker ni usklajen z dostojanstvom eh, najrevnejših, eh, ki se jih izkorišča ali pa so brezposelni. Hvala, gospa Arnotu. Madame de, de Rabat est au vin, c'est vous gospa Dlabajova. Dobrodošli v našem odboru. Hvala lepa, predsednica. Da, res. Sem poročeval, ko vem za to mnenje, ki je bilo nedavno sprejeto. Naj jasno povem, da je rezultat odbora Impel bil za me osebno veliko razočaranje. Ampak ne bom se prenehala vse poskušati urediti stvari kljub temu, kar se je zgodilo v mojem odboru, sem vesela, da moji kolegi v odboru Tren veliko bolje poznajo ta sektor in izražajo mnenja, ki ustreza resničnosti. Spočevati v senci Bora Tran smo imeli široko sega sopek političnih skupin in rada bi se zahvalila gospe Kilonen, ki je opravila odlično delo in resnično skuša doseči kompromise resnično pa si želim, da bi dejansko dosegli kompromise, ne tako kot pri nas v Impel. Bodimo jasni. Kaj sem predlagala odboru Impel? Tranzit, to ni nikoli bila napotitev na ozemlju države. Tranzit ni napotitev, ker tukaj se ne natovarjajo ali istovarjajo dobrine. Nekatere države članice pa so se že odločile regulirati tranzit Zato moramo imeti jasno specifično referenco na izključitev tranzita v lek specialis. Prva točka, drugič, kabotaža. Da, moramo to urediti in to je nekaj, kar sem predlagala odboru za zaposlovanje, kajti imamo jasno konkurenco med nacionalnimi in mednarodnimi prevoznimi podjetji. To je bil moj korak, mednarodni promet. To bi moralo biti izključeno iz pravila o napotitvi. Absolutno. In to je bilo moje mnenje od samega začetka. In to je tudi moje mnenje sedaj. Celo po glasovanju, ki je prineslo drugačen rezultat. To sem jasno tudi izrekla svojem osnotku mnenja odbora Impl. Zakaj to pravim? Zakaj mislim, da bo težko doseči kompromise? Pravila za napotitev so bila namenjena stabilnim delavcem v gradbeništvu, naprimer. In tega ne moramo kaj tako prenesti na voznike. Ustrezen nadzor, gospod predsednica, o tem ste govorili, to že imamo. Z grozovitimi kaznimi, ki niso upravičeni. Zadnji primer Evropskega slišča prejšnji teden, ko je napoteni delavec dobil kazen 8000 evrov samo zato, ker ni imel dokumentov v nemščini. To je bilo v Avstriji. To taka kazen ni upravičena. Se upravičujem. Kaj bo naslednje? Ko bomo junija na plenarnem zasednju govorili o okvirni direktivi na potitve delavcev, bodo pravila še bolj zapletena, tudi glede plačil, ki temeljijo na kolektivnih pogodbah, časovnih omejitvah, kdaj se lahko izvajate storitve. To bo ne mogoče izvajati za nekoga, ki ima, ki upravlja veliko zapletenih kombiniranih operacij za ene države v drugo vsak dan. Kje iskati kompromise? Komisija predlaga štete dni. Žal, mislim, da to ne bo delovalo. To samo zakriva težavo pri napotitvi delavcev in bi to pomenilo, da bi potem favorizirali določene operacije, določena podjetja, druge pa bi zapostavilo. Še več. Predlog ki je bil pripravljen strani komisije, temeljil na stari direktivi. Zdaj pa bomo imeli nova pravila in nihče ni ustrezno ocenil, kako bo to vplivalo na prometni sektor. Torej, slepo pripravljamo zakonodajo in niti ne poznamo pravih posledic. Dokaj tega ne vemo, ne bi smeli sprejemati pravil. In tisti, ki ste želeli spremembo pravilo na potitvi, nekateri ste tukaj, se spomnite, da je bil jasen dogovor, po katerem se je veliko odločilo, da bo sprejelo revizijo okvirne direktive, samo če bomo imeli smiselna pravila za prometni sektor. Tako da je sedaj naša dožnost, da spoštujemo ta dogovor in ne pripravimo leksa specialisa in še ene revizije glede na potitve voznikov. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam gospodu Rikeju. Najlepša hvala, gospa predsednica. Bom poskušal biti kratek. Ne bom se spuščal v podrobnosti. Rad bi dejal samo, da se v tem dosjeju uh, vidijo razlike med uh, državami, kjer eh, obstaja napredna socialna zakonodaja in drugimi, kjer se izpostavlja konkurenčnost in uh, te vrzeli je ne mogoče eh, premustiti na nek način. Ko se nekdo oglasi, predvidevam, kaj se bo zgodilo, eh, zahvaljujem se tistim iz vzhoda, ki so se oglasili, ker jih je bilo veliko. Imamo argumente na obeh eh, straneh. Če ne urejamo mednarodnega prometa, če ne urejamo kabotaže, bo cel sistem popolnoma odprt kar pomeni, da bomo uničili eh, sektorje v naprednih državah z naprednim eh, socialnim zakonodajem. Ampak to se ne bo zgodilo, zato ker se v eh, svetu zadeve ne razvijajo na ta način. Tako pogledamo, kaj se je zgodilo pri drugih sektorjih, poskušamo lahko sprejeti razumne odločitve. a je eh, črtanje mednarodnega eh, prevoza iz kabotaže kompromis, eh, to je nespremljivo. Vsi vemo, kdo bo glasoval in kako bomo glasovali, ampak po mojem mnenju to ni pravi način za obravnavo te teme. Še zadnja stvar, gospod Deli, zanimivo je, uh, da ste komentirali vrnitev tovornjakov. To ni nič nedolžnega, to je zelo inteligentno. Tovornjaki eh, ostanejo, kjer so, izvaja se kabotaža, eh, izvajamo rotacijo eh, voznikov, imamo specifične ukrepe za to in tovornjak se ne premakne, premaknejo pa se vozniki. Videl sem že to, cela parkirišča polskih tovornjakov, Vik, za vikend eh, se izvede rotacija voznikov, za vikend ne moremo voziti seveda in eh, tovornjaki se eh, na to vozijo naprej. Tudi tovornjaki se morajo torej vrniti, v nasprotnem primeru smo v sistemu, ki je popolnoma dereguliran, se upravičujem. Ne smemo pozabiti na celotno sliko svežnja za mobilnost, obstaja torej povezava med kabotažo in napotenimi delavci. najbolj ekstremni v narekovajih predlogi lahko nekje privedejo do uh, zakonodajnega uh, akta. Uh, prej se moramo ustaviti, mislim, da si moramo prizadevati za nekaj uravnoteženega in nima smisla, da se spuščamo v razprave, ki uh, ne bodo obrodile sedo. Hvala, gospod Rike. Uh, sedaj pa bom stroga. Uh, čakata nas še dve poročili, tako da prosim, da spoštujete dve minuti časa za govor. Izvolite, gospod Apardel, beseda je vaša. Hvala za besedo. Dovolite mi, da se zahvalim poročevalki, pa tudi vsem poročevalcem v senci pa tudi vsem poročevalcem, ki delajo na tem svežnju o mobilnosti. Mislim, da moramo biti pošteni. Jaz sem vedno bila za načelo enako delo, enaka plača, kaj pa se zgodi z eh, prevoznikom, ki ga zaposluje recimo v Franciji, neko francosko prevozno podjetje mu izplača minimalno plačo oziroma mu slavna to podjetje v Romuniji izplača tudi minimalno plačo, hkrati pa francoski voznik za isto delo prejme večjo plačo. Glede direktive o napotitvi delavcev oziroma voznikov, vem, da je sedaj večina proti temu, da se promet vključi v direktivo. To je po mojem mnenju tudi najboljša in tudi najpravičnejša rešitev. Kajti, če bi mednarodni prevoz vključili v to direktivo, bi zagrešili temeljno napako in s tem bi seveda popolnoma izkrivili sam cestni promet v Evropski uniji in s tem bi tudi nasprotovali načelu enakih pogojev na enotnem trgu. Prej ste omenili bolj razvite in manj razvite države, se pravi Zahod in Vzhod, ampak to ni pravično. Govorimo o Evropski uniji in ni pravično, da bi prevozna podjetja na Vzhodu imela višja bremena, kakor pa podjetja na Zahodu. To bi nam reč privedlo do stečajev številnih podjetij. Mislim, da potrebujemo res enake pogoje za plačilo voznikov. Trenutno stanje je nezaslišano in niti ne vem, eh, ali sploh imamo še socialno gospodarstvo v Evropski uniji na tem področju. Agencija za cestni promet, ta je tudi zelo pomembna, treba jo je vzpostaviti, ne nazadnje pa je tudi treba izvajati že ustrezno zakonodajo.

rada bi čestitala Meri, ki se je res potrudila in išče kompromisne rešitve. Skrbijo jo vozniki, prevozniki in tudi izvedljive rešitve. Mar se, kar smo že slišali v teku te razprave, dejali ste, da ne smemo ustrajati pri naših stališčih. Niti ne vem, zakaj sem dobila pismo strani francoske delegacije, v katerem je zapisano, da ne bodo odstopali od svojih stališč. To pa res ni kompromis. Glede mednarodnega prevoza pa se strinjam s tistimi, ki so dejali, da mednarodni prevoz ne sme biti zajet v samo direktivo o napotitvi delavcev. Recimo, če imamo zdravstvenega tehnika oziroma gradbenika, ki gre na pot v Nemčijo na delovno mesto, njega ne moremo primerjati z voznikom, ki potuje kar nekaj dni. Zakaj bi morali ustvarjati res te različne pogoje? Moramo biti razumni nočem, da se nam posmehujejo. Poleg tega pa tudi hočem, da, mu, da bodo pravila izvedljiva. Treba je odpraviti prepreke, potrebujemo elektronsko dokumentacijo, boriti se je treba proti slavnatim podjetjem. To bom se podprl in glasoval bom za te določbe. Bi se pa vseeno želela, da se vsi potrudimo in gledamo na sveže mobilnosti, ne samo izornega kota zaščite konkurence, ampak tudi izornega kota varstva voznikov. Vem, da hočeta Merkel in Macron zavarovati cestni sektor Ampak na kakšen način, ali ga želite zavarovati na takšen način, da bo potrošnik plačal tudi ustrezno ceno za dostavo blaga? Hvala, Ulskok. Najlepša hvala, gospa Ulskok. Hvala, govorila bom po švedsko. Hvala za besedo. Sem tukaj na mesto Jansa Nilsena, ki je v tem odboru opravil zelo pomembno vlogo. Podobno pa tudi sama razmišljam, kakor on. Napotito mora veljati tudi za voznike v cestnem prometu. Jans Nilsen je to že izpostavil. Strinjam se tudi, ne smemo ustvarjati novega sodobnega suženstva konkurenca mora biti pozitivna in ne negativna. Prisluhnila sem celi razpravi, dejali ste, da je treba tudi poševati to, kar je dejal odbor za zaposlovanje. Ampak spomnite se glasovanja v odboru za zaposlovanje glede te direktive o napotitvi imata oba odbora ločeno pristojno za določene dele tega zakonodajnega akta. Ne smemo popustiti, ne smemo dovoliti, da bomo imeli suženstvo v Evropi, da bodo vozniki delali res pod takimi groznimi pogoji in da bodo na poti vse čas oddaljeni od svoje družine. Potrebujemo jasne predpise za kabotažo, predpisi, za napotitev pa tudi morajo veljati za cestni promet. Samo na takšen način bomo oblikovali in ustvarili ustrezne delovne pogoje za voznike. Poleg tega pa tudi omejitev ne sme veljati za 48 ur. Napotitev mora veljati od samega začetka. To se pa res lahko v Evropi privoščimo. Najlepša hvala. Mislim, da gospe Gras van der Heinz ni več, uh, tako da besedo gospod, gospod Korombačev. Izvolite. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми... Хваля за беседо, предсвеючи. Но, бом зачел за шало. Че се мора возник всаки три тигне върнити домов, закай потем не би гласовали и oblikovali podobne predpise za naše asistente. Tudi oni bi morali vsake tri tedne obiskati svojo družino in svoje prijatelje. Ne vem, zakaj razlikujemo med njimi, ampak dobro šalo na stran. Sam sem odgovoren za direktivo o avtobusih in seveda prihajam iz vrst socialistov in demokratov. Komisija želi dovoliti kabotažo pri tej direktiv in hoče imeti tudi liberalizirana pravila do določene meje. Sprašujem se, zakaj smo proti liberalizaciji za tovornjake, smo pa za liberalizaciji v povezavi z avtobusi. Zakaj je kabotaža pri tovornjakih zapletena, pri avtobusih pa tako zaželena. Ne vem, odgovori so zelo preprosti. Podjetja, prevozna podjetja s tovornjaki prihajajo iz vzhodne Evrope, zato je treba prepovedati kabotažo. Avtobus in podjetja z avtobusi pa prihajajo iz zahodne Evrope in zato mora biti kabotaža dovoljena. Res ne vem, kaj zakaj oblikujemo takšne predpise. Po mojem mnenju bomo s takim predpisom pospešili stečaj prevoznih podjetij v srednji in vzhodni Evropi in tako bodo šla dela v zahodno Evropo. Če pa vseeno ne bodo ta prevozna podjetja šla v stečaj, pa morajo odpreti svoj sedež v zahodni Evropi. To pa tudi pomeni, da bodo potem plačevali socialne dajatve v zahodnji Evropi in ne v vzhodnji Evropi. Res ste solidarni, čestitke. Ne vem, ali je to solidarnost ali pa pohlep. Najlepša hvala, gospod Koh. Hvala za besedo. Res sem vesel, da hoče poročevalka odpraviti vsa bremena na področju cestnega prometa. Ampak pri lek specialisu ne smemo pozabiti na ključno. Potrebujemo učinkovite predpise, ki se bodo izvajali in tudi ustrezno spremljali in nadzirali. Poleg tega potrebujemo tudi lojalno konkurenco v tem sektorju. Tega nam ne bo uspelo storiti, če bomo prevozna podjetja preveč obremenili. Tu bom sodil samo na takšen način, da bomo iz samega sektorja odstranili tiste, ki nezakonito poslujejo. Kapotaža mora seveda veljati z prvim dnevom veljavnosti direktive o napotitvi glede mednarodnega prevoza, pa bi vseeno želel prositi pročevalko, da najde kompromisno rešitev v zvezi z direktivo o napotitvah po mojem mnenju ti predpisi ne smejo veljati s prvim dnevom naprej oziroma po dveh tednih oziroma sploh ne. Mislim, da moramo najti neko kompromisno rešitev in po mojem mnenju bi bila ta rešitev naslednja. Se pravi, to, kar je predlagala komisija. Mednarodni prevoz bi začel veljati po petih kumulativnih dneh po veljavnosti te direktive oziroma po devetih oziroma desetih urah. To bi bil potem en dan, en delovni dan. Drugače pa bi lahko sem vključili še čas odmora. To je nekaj več, kot smo mi predlagali, pa tudi nekaj manj, kar so predlagali drugi. Predlagam, da se tukaj držimo tega, kar predlaga komisija. Hvala, gospod Koh. Gospod Ertuk. Um, Hvala za besedo. Rad bi se zahvalil gospodu Kohu, ki je predstavil zelo dobro kompromisno rešitev. Ko govorimo o napotitvah, moramo biti iskreni. Na evropskih cestah in avtocestah so razmere takšne, ker je pač pravni red takšen, kot je. imamo toliko vrzeli, ki so jih potem tudi izkoristila številna prevozna podjetja v Evropi. In zato tudi na avtocestah v Evropi sploh ni več prostora in vozniki morajo potem seveda počivati na parkiriščih in ostati v doma kar nekaj tednov zapored. Potem pa še to, kar je predlagala komisija. Komisija se noče vmešavati v pristojnosti držav članic in hoče ohraniti status quo. To je po mojem mnenju zgrešen pristop. Probleme pa imamo tudi zato, ker imamo premalo možnosti za izvajanje zakonodaj. Države članice, recimo Francija, Belgija, drugače izvajajo to zakonodajo, kakor Nemčija in obratno večina moje skupine verjame, da mednarodni prevoz ne sme biti v celoti izvzet iz te direktive. Kolegi pa so me vprašali, zakaj bi to storili, to lahko vam sicer pojasnim. Ampak zanima me, kakšno pristojnost ima država članica, če vozilo, ki je registrirano v tej državi članici je skoraj vse čas v tujini in spoh ne gre domov na tehnični pregled. Kakšno pristojnost pa ima potem še ta država članica nad tem vozilom in voznikom, če pa lahko seveda voznik živi na parkiriščih drugod po Evropi. Tukaj se strinjam z gospodom Koho, moramo najti neko umestno, kompromisno rešitev. Če bomo to storili, potem moramo dejanske probleme zelo dobro poznati. Saj vem, nimamo uh, na voljo ogromno časa, zato bom ste končal. Priška. Hvala, gospod Ertu, gospod Telička. Uh, Hvala za besedo. Prosim, da boste tudi vi govorili samo dve minute, ne samo jaz, potem pa ne bomo zamujali, kakor sedaj zamujamo. Glede same vsebine, pa naslednje. Slišali smo res skrajna stališča glede obeh dosjejev in to bo imelo hude posledice, ne samo na cesen promet predsedojoča ali vas dolgočasim. Mislim, da je to res delikatno vprašanje in mislim, da se moramo vzajemno spoštovati. To, kar poveste, eh, ni nikoli dolgočasno, gospod, ampak lahko počnem dvoje hkrati, ker sem ženska. Uh, Enkrat prosim, da upoštevate časovno omitev dveh minut za vse, tudi za tebe, kadar ne predsedujete. Sedaj pa še nekaj besed o vsebini. Posledice so res lahko hude in daljnosežne. Vse ne gre za vprašanje konkurence med odpori, da ne spoštujemo socialnih pravic. Če bomo upoštevali to, kar je dejal odpor za zaposlovanje, bo vse to imelo hude posledice za celotni sektor. Ali ste sploh pomislili na učine, ki ga bi to imelo na cestni promet? Poglejmo pa si še dejanski problem, zaradi katerega smo se lotili tega svežnja. To je kabotaža. Kabotaža uničuje celotni trg. Določena prevozna podjetja, pa tukaj ne razlikujem med velikimi in majhnimi prevoznimi podjetji, med zahodnimi in vzhodnimi prevoznimi podjetji, ampak dejstvo je, da določena prevozna podjetja zlorabljajo predpise, na področju kabotaže. Kabotaža je vir vsega zla, ne mednarodni prevoz, ne tranzit, ampak kabotaža. Dobro je, da v zakonodajni akt vključimo tudi tranzit in mednarodni prevoz, ampak če bomo to storili, lahko postopoma tudi uničimo celotni notni trg. Jaz sem zato, da se mednarodni prevoz iz tega dosijeja izključi, poleg tega pa moramo biti zelo pošteni glede kabotaže, glede slavne teh podjetij. Se pravi, treba je odstraniti vse, kar izkrivlja konkurenco in s tem uničuje enotni trg. To loče, ni predlogi, ki ste jih podali, bodo imeli hude posledice, mi pa bomo morali nositi za to odgovornost. Merci, Hvala gospod Telička. Gospa Vijo, izvolite. Nadaljeval bom tam, kjer je končal kolega. Obstajajo hude posledice za podjetja, govorimo o moških in ženskah. Kot je dejala Marja, je pomembno, da se dotaknemo glavnega cilja. In eh, to je zagotavljanje enakih pogojev za vse. Ne, eh, Spremljivo je, da imamo takšne grozne pogoje dela uh, za nekatere delavce. Ko govorimo o uh, napotenih delavcih v sek prometnem sektorju, govorimo o napotenih delavcih povsod. Je pa res, da je stanje v prometnem sektorju problematično z vidika dostojnih delovnih pogojev, eh, z vidika statusa, storitve in tako naprej. To vidimo tudi eh, v Franciji, pri SNCF, pri Air France. Iti moramo v pravo smer, eh, ne moremo pa zahtevati manj za napotene delavce na cesti. Slišali smo enaka plača za enako delo, gre tudi za enake državljane kar se tiče statusa napotenega delavca v mednarodnem eh, prometu, o tem smo govorili. Strogo je treba izvajati kabotažo in izvajati nadzor tudi na terenu. Upam, da bodo šla pogajanja o tem dosegu v to smer. Najlepša hvala, gospa Vjo sedaj pa komisija, gospod, gospod Lježva, izvolite, beseda je sedaj vaša. Uh, Hvala za besedo. To je seveda eden izmed najtežjih dosjejev tudi v cestnem prometu. Zajema namreč številne vidike kabotažo, pa tudi mednarodni prevoz. Je pa res, da se je danes izkazalo, da potrebujemo jasne predpise, prilagojene jasne predpise za cestni promet. Seda jasno je, da potrebujemo lex specialis. Glede vsebine pa bi vas želel spomniti na prvotni predlog komisije. Mislim, da se strinjamo s kabotažo in tranzitom. tranzitom. Komisija je predlagala, da bo seveda napotitev veljala od prve operacije kabotaže naprej, pri tranzitu pa ne. To pa pomeni, da tukaj predpisi za napotitev ne bi veljali za tranzit. Seveda, mednarodni prevoz pa je veliko bolj kompleksen in stališče komisije je načeloma naslednje. Komisija ne more podpreti kompromisnega predloga, ki bi izključil uporabe predpisov o napotvitvi v zvezi z mednarodnim prevozom. To tudi ne bo podlaga za kompromisni pred svetom. Potrebujemo uravnotežen pristop. Komisija pa tudi verjame, da ne bi smeli imeti uporabe minimalne plače v okviru predpisov za napotitev. Zlasti, kadar so koristi za res majhne v primerjavi z upravnim bremenom. Poleg tega pa je komisija predlagala tudi zgornjo mejo treh dni, pri kateri bi seveda veljala minimalna plača. Seveda sedaj se sprašujemo, ali moramo obrati drugačen pristop. Komisija je seveda odprta in fleksibilna. Ne moremo pa seveda podpreti tistih rešitev, kjer bi napotitev popolnoma izključili iz mednarodnega prevoza. Potem pa še nekaj besed o upravnih zahtevah. Mi se nastrinjamo s tem, da bi seznam pesah te moral biti odprt in da bi bilo vse pripuščeno državam članicam. Ne, države članice sedaj uporabljajo različne zahteve glede izjave o napotitvah, druge zahtevajo zastopnika. Države članice imajo seveda v zvezi s tem različne pristope, različne razlage, različne zahteve in če bi to dovolili, bo to konec enotnega trga. Hočem imeti zaprt seznam Najlepša hvala. Merci beaucoup, monsieur Ležva. Najlepša hvala, gospod Ležva. Gospa Kilönen, izvolite, sedaj lahko sklenete razpravo kot poročevalka. Thank you, chair. Najlepša hvala za besedo, predsednica. Hvala tudi vsem poslancem in poslankam. Res je veliko vesele, da je ta dosje tako preprost. Ampak zdi se mi, da lahko storimo vse in pa bodo vseeno vsi umrli in celotni svet bo izginil. Ne vem. Vsi pristopi bodo zelo težki, ampak jaz bom nadaljevala s svojim delom skupaj z svojo izjemno ekipo, skupaj z poročevalci v senc in našli bomo rešitev, rešitev na katero bomo lahko ne ponosni, ampak s katero bomo popolnoma nezadovoljni, umrli pa ne bomo. Se pravi, živeli bomo v bedi do konca naših dni. Vsi bomo živeli v bedi in tako bomo vsi enakopravni. Najlepša hvala, gospod Kilonen, za te pozitivne misli ob koncu vašega prispevka upamo, da bodo obveljale tako kolektivno kot tudi individualno gledano. Glasovali bomo 4. junija ob 4. uri popoldne. Prav sedaj pa nadaljujemo. Čaka nas poročilo o kabotaži. Besedo bom takoj predala našemu poročevalcu, gospodu Izmailu Ertugu. Izvolite. De. Hvala za besedo, predsednica, dragi kolegi, drage kolegice, Ta dosje sem prevzel potem, ko je preminil naš kolega Nilsen, ampak v njegovem duhu sem tudi nadaljeval s tem dosjejem. Glede samega postopka pa lahko povem, da bomo jutri imeli še zadnji sestanek s poročevalci v Zenci. Od drugega sestanka naprej sem tudi poročevalec in z ostalimi kolegi se seveda tudi po moji najboljši moči pri pripravi tega dosija, bi se pa seveda rad vsem poročevalcem v Senci zahvalil za njihovo delo, res ste mi pomagali in ste mi stali ob strani. Sedaj vam bom podal kratek pregled celotnega dela. Zeleni so edina politična skupina, ki je tukaj soglasna in sedinjena. To nam tudi pomaga. Na drugem sestanku poročevalcu Censov pod mojim vodcem smo se pogovarjali o izvrševanju enforcement in moram povedati, da smo dobili tudi podporo vseh političnih skupin. Pri tretjem sestanku smo se pogovarjali o slamnatih podjetjih, tudi tukaj smo našli dobre kompromisne rešitve, tako bomo bolje se borili proti tem slamnatim podjetjem v prihodnosti. Na četrtem sestanku smo govorili o lahkih gospodarskih vozilih pri štirih merilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga in tudi tukaj sem s pomočjo našega sekretarijata oblikoval dobre rešitev. Peti, zadnji sestanek pa bo jutri. Jutri se bomo pogovarjali o kapotaži in o odgovornosti liability. Nekaj o doseženih kompromisnih predlogih. Nadzor, izvrševanje 18. aprila smo dosegli naslednje. Se pravi, pristojni nadzorni organi morajo prejeti informacije v celoti in v realnem času. Poleg tega morajo biti nacionalni registri tudi harmonizirani, poleg tega pa moramo imeti tudi več dostopa do informacij na tem področju. Glede nadzornega osebja pa seveda morajo ti podatki biti posredovati v realnem času. Sodelovanje med državami članicami pa tudi hočemo izboljšati in olajšati in to bomo storili s tem, da bomo določili krajšne časovne roke recimo, če ena država članica drugi poda po izvedbo in druga država članica bi na to po izvedbo odgovorila v petih dneh, ne v desetih dneh, kot je to predlagala komisija. Če pa neka država članica noče sodelovati, se predvideva poseben mehanizem in komisija bi v tem primeru lahko uh, sprožila poseben postopek proti tej državi članici, ki se obotavlja sodelovati. No, mi smo zapisali, may take all necessary measures, tako da nismo preveč strogi pri tej določbi. Poleg tega predvedevamo tudi sodelovanje med pristojnimi organi, tukaj predvedevamo tudi usposabljanje, potem pa digitalizacija elektronska dokumentacija in pametni tahografi. Tukaj seveda predvidevamo pametne tahografe in ECRM-je. Tahografi bi se seveda uporabljali slasti za mednarodni prevoz, ECRM pa bi seveda priznavale vse države članice in to potrdilo se potem izda preden gre voznik na pot, se pravi pred začetkom samega prevoza. Države članice pa so tudi odgovorne za nadzor in za spremljanje izvajanja te zakonodaje. Toliko o nadzoru, sedaj še nekaj besed o slamnatih podjetjih, kaj smo se dogovorili. Dokumentacija o napotitvi in kabotaži se mora shraniti in mora biti omogočen tudi elektronski dostop do te dokumentacije, ki se mora hraniti na sedežu prevoznega podjetja. Prevozno podjetje mora imeti tudi tako imenovani operativni center v tisti državi, kjer je pač to podjetje registrirano. Uh, Poleg tega mora prevozno podjetje imeti tudi zadostno število parkirišč oziroma mora zagotoviti trajni dostop do takšnih parkirišč. To je seveda zelo pomembno, zlasti za LS. Ta parkirišča se lahko daja tudi v najem. In če se to ne stori, se lahko podjetju tudi odzame potrdilo skupnosti in izgubi na dobrem ugledu. Potem pa še nekaj o lahkih gospodarskih vozilih. Tukaj obstajajo še določena odprta vprašanja. Sam bi kot poročevalec predlagal naslednje rešitve. Lahko bi zajeli vsa vozila po 3,5 ton, se pravi vsa lahka gospodarska vozila, to je en predlog, ali pa bi vključili vozila med 2,4 in 3,5 ton. In s tem ne odstopamo toliko od predloga komisije, ki je predlagala, da se sem vključi vsa vozila po 3,5 tone. No, in mislim, da bomo tudi tukaj našli večino. Upam, da ste zadovoljni s tem kompromisnim predlogom 2,4 do 3,5. Se vem, da se ILS in celene morda s tem ne strinjajo, ampak vseeno potrdite mi, da načeloma lahko potrdite to težo. In lahka gospodarska vozila mora izpolniti ta merila samo v primeru mednarodnega prevoza, mednarodnega prevoza pri socialnem dampingu pa je seveda to velik kompromis. Se pravi, da smo vse omejili samo na mednarodni prevoz. Države članice morajo tudi poročati komisiji o tem, kako se poteka v zvezi z lahkimi uh, gospodarskimi vozili. Komisija pa mora do konca leta 2024 tudi oblikovati poročilo. S tem poročilom bomo dobili tudi pregled na tem, kaj se dogaja na evropskih cestah in avtocestah, da bomo videli, kakšna vozila in v kakšnem številu se ta vozila vozijo po naših avtocestah. Treba nam reč povedati, da nismo imeli še tega pregleda in to hočemo storiti v prihodnosti. Potem pa še štiri merila. Sedež mora biti v državi članici, potem mora imeti prevozno podjetje tudi dober ugled, tudi finančni finančni položaj, financial standing, ne nazadnje pa mora imeti tudi poklicno zmogljivost. To prevozno podjetje mora pač svoje eh, poslovne dejavnosti opravljati na profesionalni način. To so ta štiri merila. Mi smo dejali, da to velja za mešane vozne parke, tudi po 3,5 ton, to velja za tako imenovani financial standing in če bi sprejeli predlog komisije, bi preveč obremenili MSP-je. Kajti imeli bi iste pristojbine tako za MSP-je, kakor za večja podjetja. Z drugimi besedami želimo, da majhna vozila plačajo veliko manj, kakor pa večja, recimo 900 evrov. Jutri pa se bomo seveda pogovarjali o kabotaži in dobili ste že naše kompromisne predloge, o njih se bomo pogovarjali jutri. Moj predlog pa je, da kabotaža v eni državi članici se dovoli 2 dni 48 ur, realistično gledano če upoštevamo še čas odmora in vožnje, je to čisto primeren čas. Glede cooling off obdobja pa se dostrajamo pri tem, da se kabotaža mi samo na eno državo članico in tako voznik, kakor vozilo mora da priti iz sedeža države članice, kjer je pač vozilo registrirano oziroma se mora ta oba opraviti nameniti. Ampak mednarodni prevoz ne spada sem. Voznik in vozilo se morata vrniti v državo članico sedeža, preden se začne kabotaža. In za kabotažo velja direktiva o napotitvah s prvim dnem operacije kabotaže. To je za mene in tudi za mojo politično skupino, pa tudi za druge v tem odboru zelo pomembno, to je rdeča linija za nas. Res pri kabotaži ne bi smeli imeti nobenih izjem. Je pa res, da imamo še ostala odprta vprašanja glede agencije. Treba je zrešiti še vprašanje dolgov. Ne vem, koga je treba sankcionirati. Tista podjetja, ki so vedela, da je prišlo do kršitve zakonodaje, pa niso ravnale, morda bi lahko oblikovali tudi črni seznam, kot ga že poznamo pri letalstvu. No, gre za sporno vprašanje, o kateri se bomo pogovarjali tudi jutri na sestanku s počevalci v senci. Toliko o našem delu, ki smo ga opravili do sedaj. Čisto na koncu pa bi želel povedati še, da je bila kabotaža v preteklosti nacionalni prevoz in imeli smo samo izjemo za njo, za prazne vožnje. Se pravi, da smo dovolili tri operacije v okviru sedmih dni. Sedaj pa vse povezano še z napotitvijo. Pravite, da smo malo prilagodili te izjeme ampak po mojem mnenju je treba tudi predpise malo spremeniti, sem za kompromisne rešitve. Prosim pa vas, da ne pozabite na dejstvo, da je kapotaža nacionalni prevoz in da tukaj ne gre za mednarodni prevoz. Prosim, da ne pozabite na to. Najlepša hvala, gospod Ertuk. Razprava se sedaj začenja. Vsak dobi tri minute. Najprej gospod Lukačevska. Pani predsednica, ja, htela bi podjenkovati Ismailovi. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila Ismailu in vsem kolegom in kolegicam, s katerimi sodelujemo pri tem dosjeju. Kot smo že slišali, smo dosegli kompromis pri številnih vprašanjih. Mislim, da eh, se lahko zahvalimo dejstvu, da razumemo definicije. Vsi tako razumemo argumente ostalih upam, da bomo na podoben način nadaljevali do konca. Ne bom ponavljala različnih informacij glede tistih eh, zadev, pri katerih se strinjamo, kot smo slišali, naprimer vprašanje pametnih eh, tahografov in pa druga vprašanja, ki jih je omenil poročevalec poskušamo odpraviti vse nejasnosti. Imam pa en dvom v zvezi s parkirišči. Smo v sodobnem eh, svetu, ampak nima vsako podjetje lastnih vozil. Nekatera vozila najemajo eh, in eh, parkirna mesta pridejo s pogodbo. Eh, Vprašanje je torej, če je treba zagotoviti lastna parkirišča. No, sedaj pa nazaj k kompromisom in eh, k kabotaži. Dobili smo kompromise, eh, malce preden smo vstopili v dvorano, eh, tako da se zaenkrat še nisem uspela spustiti v podrobnosti teh predlogov. Kar pa se tiče nelojalne konkurence in posameznih držav članic, bi rada povedala, da je bila nelojalna konkurenca že večkrat omenjena. Rečeno je bilo, da v primeru, da pokrijemo uh, kabotažo z zakonodajo o napotenih delavcih, bomo s tem odpravili uh, socialni dumping. Zdi se, da večina v dvorani meni, da bi morali kabotažo uh, vključiti v določbe o napotenih delavcev in to od uh, začetka naprej. To bi pomenilo, da bi od začetka naprej spoštovali pravila lojalne konkurence. Ne vem, zakaj bi kabotažo omeli zgolj na uh, dva dneva, če si prizadevamo za pošteno konkurenco. Želimo si poštenih eh, plač eh, za voznike, nočemo pa uničiti konkurence. In v tem primeru ne potrebujemo dvodnevne omejitve. Če pa si želimo to dvodnevno omejitev, bi to pomenilo, da bi uh, izključili iz zgodbe tiste, ki so bolj učinkoviti. In mislim, da to ni prav. Uh, Na koncu bi rada eh, eh, izrekla zahvalo gospodu Ertuku. Upam, da bomo jutri prav tako lahko dosegli eh, kompromis, ki bo zadovoljil vse nas. Mislim, da večina od nas razume, zakaj je treba kabotažo vključiti od eh, začetka eh, naprej z določbami o napotitvi delavcev. Ne potrebujemo pa te omejitve na eh, dva dneva morda lahko imamo omejitev, ampak ne eh, zgolj dva dneva. Najlepša hvala, gospod Zvotovski, za tri minute. Merci, Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite še meni nekaj komentarjev. Seveda se zahvaljujem poročevalcu za zelo učinkovito delo. Učinkovito in smotrno delo. Hvala za odlično vodenje in organizacijo naših sestankov tiste lažje teme, kot je naprimer digitalizacija, so že bile predmet poglobljene razprave. Še vedno pa se poraja nekaj vprašanj. Tisto, česar me je najbolj strah, je vzpostavitev pogojev za delujoče prometne storitve, ki eh, bi vplivali na stroške, na ceno teh storitev ki bi eh, jih morali na to pokriti predstavniki malih in srednje velikih podjetij. Eh, skrbi me tudi uporaba lahkih gospodarskih vozil pod 3 eh, tonami in pol. Kapotaža je dobra ne zgolj za okolje, ampak tudi za cene in za dostopnost prometnih storitev. Prevoznih storitev, mislim, da bi morali podpirati kabotažo, ne pa da uvajamo nove ovire in omejitve. Pri drugih oblikah eh, prevoza kabotaža ni predmet takšnega negativnega mišljenja. Ne razumem, zakaj se o tem tako prepiramo v cestnem prometu. Boriti se moramo proti zlorabam na trgu, to je res, tem je treba narediti konec ne smemo pa uničiti malih in srednje velikih podjetij, ki bi se težko eh, prilagodila na eh, takšne omejitve. Hvala, gospod Zvotovski, hvala, da ste spoštovali čas za govor. Gospod Telička, izvolite, beseda je vaša. Uh, well, by... Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za dobro upravljeno delo. Prišli smo daleč. Hvala poročevalcu in njegovi ekipi. No, težava je, da dobimo kompromisne predloge 24 ur pred sestankom. To je problematično. Je pa res, da so to zelo eh, zahtevne teme. Težava, s katero se sam soočam, potem ko sem prisluhnil eh, Izmailu Ertugu in drugim, eh, glede na potitve delavcev, eh, je ta, da teh dveh tem ne moremo razdružiti. Nekatera stališča o napotitvi In uh, vsebina kompromisnih predlogov, eh, ki bodo predmet razprave uh, na temo kabotaže jutri, tam uh, bo zelo težko najti dogovor, odkrito rečeno, dogovor, ki bi zagotovil razumne pogoje za delo tako za uh, akterje na trgu, kot tudi uh, z vidika socialnih pravic. Pred nekaj minutami je gospod Koh dejal, da uh, ceni, da je pripravljena uh, eh, kompromise na to, čez nekaj minut pa je dejal, da je to uh, za njegovo skupino uh, nekaj, kar ne more biti predmet pogajen. O tem več jutri. Sedaj pa kabotaža. Kot sem že dejal, je kabotaža problem in tam se skriva tudi rešitev če želimo eh, razumno rešiti vprašanje mednarodnega eh, prevoza in tranzita. Pogledal sem si kompromisne predloge, ampak še vedno me zanima, kaj v besedilu omejuje sistemsko kabotažo. Ne vem, jaz sem tega nisem našel, ampak morda eh, bom eh, to beseditev našel ob drugem ali pa tretjem branju. V kakšni meri boste omejili eh, prevoz praznih tovornjakov, če pa lahko eh, omejimo eh, vse skupaj zgolj na nekatere elemente. Ne moremo imeti enake situacije eh, na vseh koncih in krajih eh, trga. če prevažamo blago iz ene države v drugo državo, ne bomo nujno imeli na to uh, enakovrednega blaga v nasprotni smeri. Prilagoditi se moramo na realno stanje ali pa moramo obrati drugo pot. Še zadnji komentar. Rešiti moramo dejanska oska grla, tista, uh, tiste elemente, ki so problematični upam, da nam bo jutri uspelo in zaenkrat hvala za dosedaj upravljeno delo. Obstaja nekaj odprtih vprašanj, ampak mislim, da bomo tam prišli do rešitev. Več vprašanj pa torej jutri. Najlepša hvala, naslednja sem sama. Dragi kolegi in kolegice, dragi Ismail, v zvezi s kabotažo bi rada najprej pozdravila Ismailovo delo, delo poročevalca. Pogoji za delo so težki, vsi jih poznamo. Takoj si prevzel uh, vajeti pri tem doseju, uh, skupaj s poročevalci v senci, skupaj s sekretarijatom, zato da bi uh, lahko še pred poletnim odmorom uh, vse skupaj obravnavali na plenarnem zasedanju. Nekateri se poskušate znebiti kabotaže enkrat za vsele. Ampak sodišče je v sodbi pred kratkim na temo eh, danske in njihove politike o kabotaži že izrazilo svoje stališče, dejalo je, da moramo natančno oblikovati obstoječo zakonodajo, kar ne pomeni, da jo moramo odpraviti oziroma uh, vsebinsko uh, črtati. Naša zadnja seja sporočevalcev v senci nas čaka jutri. Eh, pred tremi tedni v odboru za zaposlovanje pa se, dejal, eh, se, se je zgodilo naslednje. Če bi kabotažo omejili na dve dni eh, in zahtevali na to obdobje prekinitve dejavnosti z sed, sedmih dni, to je jasen signal, to ne more biti rešitev, odprava kabotaže ne more biti rešitev posledice eh, z ekonomskega in socialnega vidika bi bile grozne, pa tudi z vidika eh, morebitnih nesreč na cesti. Odbor za promet mora imeti politični pogum, da zauzame podobno stališče kot odbor za zaposlovanje. Spoštovati je treba socialno zakonodajo na eh, tem področju in to tudi za lahka gospodarska eh, vozila. To ni eh, skrivnost za nikogar v tem odboru, laka gospodarska vozila se eh, vedno pogosteje uporabljajo na mesto eh, težkih tovornih vozil v mednarodnem eh, prevozu blaga. Paziti moramo, ne smemo pustiti, da se v besedilo prikradejo pravne luknje, pravne vrzeli. Narediti moramo vse, da zagotovimo, da se pokrijejo tudi lahka gospodarska vozila v mednarodnem prevozu blaga. Že enkrat sem povedala in še ponavljam, da potrebujemo jasen signal tudi z vidika socialnega dumpinga. Ni druge metode za nekakšnega evropskega eh, policista in eh, temu policistu se reče Evropski organ za delo. Lahko imamo čudovito zakonodajo, ki pa se ne izvaja. In če se ne izvaja, potem eh, nima smisla lahko zaupamo državam članicam pri izvajanju, ampak videli smo, kaj se v takšnem primeru eh, zgodi. Ravno zato potrebujemo Evropsko agencijo. Hvala, Ismail. Upam, da bo to upoštevano. Gospa Killenen, izvolite, beseda je sedaj vaša. Chair, Spoštovana gospa predsednica, kolegi in kolegice. Najprej se moram zahvaliti Izmailu in njegovi ekipi. Situacija ni bila preprosta. Znašel si, še, si se v težki situaciji, zahvalila bi se rada tudi Jensu Nilsnu tam nekje, eh, ki je opravil eh, dobro eh, delo ozadju za nas. In ta dosje je še bolj pomemben kot pa številni eh, drugi, vsaj zame. Gre namreč za zapoščino. Mislim, da smo zagotovili dobro sodelovanje in povezavo med tremi pomembnimi eh, težavnimi doseji, kabotaža, počitek za voznike in napotitev delavcev. Hvala tudi osebi iz odbora za promet, hvala sekretarjatu, ki je zelo dobro in tesno sodelovalo z nami. Ponavadi se vam pozabimo zahvaliti. Nadaljujemo z delom na kompromisih. Mislim, da je več kot zgolj pomembno, da na koncu najdemo rešitve na podlagi pametne izmenjave informacij. Mislim, da moramo prisiliti, res prisiliti države članice, da sodelujejo med sabo in da si izmenjujejo podatke, ki so potrebni za nadzor na cestah, naprimer, ali pa nadzor v podjetjih. Žalostna sem postala, ko sem videla da se ta proces nadaljuje in da imamo različne obeležitve eh, leta digitalizacije eh, v Evropi, različne projekte, nimamo pa ustreznega digitalnega sistema. Še vedno nas čaka veliko dela v Evropski uniji, če želimo najti rešitve, če želimo vzpostaviti platformo za izmenjavo določenih informacij, ki so nujno potrebne za izvajanje obstoječe zakonodaje. Torej, upam, da bomo jutri našli rešitve, tudi kar se tiče odgovornosti in eh, verige odgovornosti. To niso preproste zadeve, ampak so pa izjemno pomembne. Predlagala sem tudi platformo zaupanja ne črnega seznama. In mislim, da je celo bolje s prstom pokazati na tiste, ki opravljajo dobro delo, na ta način lahko omogočimo dostop do tistih, ki spoštujejo pravila, ki delajo, kar je treba. Na, na, na ta način lahko spremenimo to situacijo, odpravimo nelojalno konkurenco in izpostavimo eh, vprašanje eh, dobrega glasu, ki seže v deveto vas tudi v prometnem sektorju. Pomembna tema za nas so tudi podjetja nabiralniki in veseli me, da smo zelo blizu rešitvi. Tudi to je del zgodbe o pošteni konkurenci v eh, cestnem prevozu blaga. O tem nismo toliko govorili, ampak veseli me, da imamo eh, sedaj zakonodajne predloge na mizi. Najlepša hvala, gospod Kilönen. Gospod Koh, izvolite. Za dve minuti. Hvala lepa, Ismail, za zelo dobro delo dostop do trga poklica ponuja priložnosti za poštene konkurenčne pogoje. Zato pa bomo poskobili, da če bomo najprej omejili kabotažo, še pa posebej od takrat, dokler ne bo skupnega trga s harmoniziranimi pravili in tako dalje. Ismail, 48 ur, to se omenil, to se mi zdi dobro, potem tudi cooling off obdobje za voznika je zame dobro zato da se izognemo nezakoniti kabotaži. Drugič, če si pogledamo in razširimo področje uporabe na več kot 2,4 tone, tudi mm, ti vzniki, ki upravljajo ostalo vozila, morajo upraviti ta pravila, tako kot kolegi, ki vozijo te že tovornjake čez 3,4 tone. Poleg tega moramo krepiti še nekaj področji, kjer je veliko zlorab, kar se tiče navideznih podjetij in ko se dovoljuje nevajna konkurenca. To smo že vse slišali. Potem pa še predlog sem v členu 5. Večino storitev bi eh, moral prevozniško podjetje upravljate v državi, kjer je registrirano, ne glede na to, ali je sam lastnik ali je najel to vozilo, zato da bi izpolnili pogoje za uh, kraj in državo, kjer ima svoje podjetje. Najlepša hvala, gospod Koh. Obračam se gospodu Ježvaju, kakšno je stališče Evropske komisije. Najlepša hvala, gospa predsednica kar se tiče dostopa do informacij, bom kratek. Previdno sem poslušal gospoda Ertuga, ki je govoril o predlogu spremembe glede izvajanja pravil o eh, podjetjih nabiralnikih. Mislim, da gre delo eh, v eh, tem primeru v pravi smeri. Kar se tiče lahkih gospodarskih vozil, imate na mizi dve možnosti. Predlog komisije, ki pravi, da bi bila vsa lahka gospodarska vozila predmet eh, pravil eh, o dostopu do informacij. Ampak treba je upoštevati tudi to, da bi uporabili zgolj dva od štirih pogojev za lahka gospodarska vozila. Če je treba izvajati vse štiri pogoje, tudi eh, to obveznost do licence, bi bilo bolje, da izberemo drugo možnost, ki ste jo omenili in sicer da dostop do poklica omogočimo zgolj tistim akterjem, ki delujejo v mednarodnem prevozu blaga in eh, to za lahka eh, gospodarska vozila nad 2,4 oziroma pod 2,4 tone. Po predstavitvi osnutka poročila gospoda Nilsona smo eh, že kritizirali vaše uh, ideje, spomnil bom na filozofijo uh, Evropske komisije, nočemo liberalizacije, nočemo pa niti omejitev. Predlagali smo novo pravilo za kabotažo, omejeno število uh, dejavnosti tekom obdobja petih dni. Uh, morda se vam zdi to preveč, ampak 48 ur je za nas preprosto premalo. To je precejšna omejitev glede na trenutno zakonodajo. Kot smo že povedali, ne moremo podpreti takšnega pravila, ki bi kabotažo omejilo zgolj na 48 ur. Enako velja za predlog pravila, ki bi uh, omejilo kabotažo uh, za tovornjake, ki uh, se bodi si vračajo eh, na sedež ali pa zapuščajo sedež. Vse skupaj mora biti tudi del eh, socialnega pravila v pročilu eh, gospoda Van de Kampa, ne pa del tega dosjeja. Gospodarski subjekt bi moral imeti možnost izvajanja kabotaže tekom celotnega mednarodnega, celotne mednarodne poti, ne zgolj v eni ali drugi smeri. Na to boj proti sistematični kabotaži, ta eh, razprava poteka eh, tako v komisiji kot tudi v svetu, vse je odvisno od definicije tega ohlajevalnega obdobja. Če gre za dva dni, tri dni, prav potem je to spremljivo, če pa bi bilo ohlajevalno obdobje dolgo deset dni, je to še ena omejitev, ki je ne bi mogli podpreti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ležva. Naj spomnim, da bomo glasovali 4. junija ob 4. uri popoldan. 4. junija ob 4. uri. Sedaj pa še zadnje poročilo. Ane, gospod Ertok, izvolite. Beseda je še vaša. Ja, fin dank. No, ma kurz. Hvala lepa. Na kratko. Kar nekaj vprašanj je bilo že zastavljenih. Naj se najprej dotaknem vprašanja Pavla te sistemske omejitve, pravi gospod Telička, ni omejitve za kabotažo. Imamo smernice za kabotažo. Napak bi bilo reči, da imamo sistemsko eh, omejevanje. Želimo pa, da bi konec konco ta ne lojalna, nepoštena kabotaža bila bolje usmerjena. In če bi bilo možno, to postavili na nove temelje. To je zelo pomembno. In potem še nekaj, kar se tiče napotitev od prvega dne. Zakaj tukaj nisem pripravljen na pogajanja? Tukaj je jasno, da je velika, velika večina zgoraj, spodaj, levo, desno za ugotovitev, da od prvega dne kabotaja že velja napotitev. Sprašujem se, zakočem se naj pa potem še pogovarjam. Velika večina je, In zato torej pozicija, da se ne pogajamo. In tretjič, prosimo vse, da pomislijo, če umijemo na 48 ur, potem bo število operacij neomejeno, tako rekoč. Toliko jih bo možno narediti, kot je možno v 48 urah. In potem, in potem lahko neomejeno, brez kakršne koli omejitve nadaljujemo z mednarodnim transportom. Naprimer, iz kraja A z mednarodnim prometom se začne in se poda potem elektronski dopis, z katerega izhaja, da se torej izvaja mednarodni prevoz iz A v B. V B se istovori blago, V tistem trenutku se pa začne 48 ur, torej dva dneva, neomejene kabotaže. In potem se za me zastavlja vprašanje, če to podjetje nadaljuje v mednarodnem prometu odlično, to je v redu, ni težav, nobene omejitve, ampak to je točno današnji problem, da ni nikakršnega nadzora nad tem, koliko, kje se izvaja nezakonite kabotaže. In tudi ni nič prineslo, ko smo rekli v enem tednu največ tri operacije. Tri, štiri, petnajst, deset, nič. To sploh ni izvršljivo. Zato ne bomo to prilagodili glede na število operacij, ampak bomo dali časovno omejitev, ko bo to neomejeno mogoče. Komisija pravi, da tega ne mora podpreti, odlično, potem tega ni potrebno podpreti, tega ni storila pravijo, oni imajo pet dni, jaz pravim dva, to je dovolj. Potem pa je mednarodni promet neomejen možen. In zato pa imamo skupni trg. Kdor govori o omejevanju, negira naša prizadevanja, ko pravimo mednarodni prevoz v redu, ne govorimo o napotitvi, govorim o mednarodnem prevozu. Sam po sebi, ki ni omejen. Če pa potem stopim na nacionalni trg in tam izvajam kabotažo, potem pa lahko to stori, zato da ne bi bilo paraznih voženj, ampak to mora biti pomenjeno na dva dneva. Pod pogojem, da je kabotaža nacionalni prevoz. In kolega Koh ima prav. Dokler nimamo skupnega trga v EU, ko bomo imeli primerljive standarde v EU, je to edina pot, da s tem vačujemo izviri. Tukaj ne vidim težave. Še zadnji stavek. Zakaj bi naj popustil komisiji? Kaj ti sedaj dovoljuje divji zahod na evropskih avtocestah? Nisem za to. Zato bomo pripravili tole zakonodajo. Dovolj prožnosti je dovolj zmogljivosti, da bodo podjetja lahko nadaljevala svoje delo v Evropi. Najlepša hvala, gospod Ismail Ertuk. Sedaj pa še zadnje poročilo in to so vozila najeta brez voznikov. Besedo dobi naša poročevalka, gospa Monteiro de Aguiar. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam za njihove prispevke. Zahvaljujoč njihovi pomoči smo oblikovali kompromisne predloge, ki so danes na mizi. Kakšen je bil moj pristop pri tem poročilu? poskušala sem sprijeti nekatera stališča, nekatere predloge sprememb, nekatere predloge, ki so eh, z mojega vidika, z vidika ELS, eh, na začetku bili videti kot neka redundanca. Morda se torej nekateri elementi zdijo odveč, eh, kažejo zgolj na dejstvo, da je ta zakonodaja že v veljavi, ampak v kontekstu, ki smo ga obravnavali tekom današnje eh, razprave, že večkrat smo poskušali vseeno upoštevati čim več predlogov sprem, čim več eh, idej, tako da bi zadostili interesom vseh kolegov. Sedaj pa sam predlog. Predlog govori o postopnem odpiranju trga za vozila najeta brez voznikov. Radi bi odpravili 27 oziroma 28 različnih eh, sistemov pravil, ki eh, obstajajo za to. Ta vozila morajo biti registrirana, obstaja več eh, pravil za njihovo uporabo in za varnost v Evropski uniji. Rada bi omenila tudi oceno učinka, ki eh, jo je pripravila Evropska komisija in ki govori o najemu vozil eh, za prevoz blaga po cesti. Študija jasno pravi, da morajo biti ta vozila sodobnejša, okolju bolj prijazna, da morajo manj onesnaževati. To pomeni, da lahko s uh, tem dosežemo cilje številnih kolegov in kolegic, uh, zagotovimo lahko tudi bolj okolju prijazen trg. Podjetja želijo najeti to vrstna vozila za cestni prevoz blaga pod istimi pogoji kot v drugih državah. To pomeni, da nočemo uvajati diskriminacije oziroma dovoljevati diskriminacije. Naj vas spomnim tudi na to, da bodo imele države članice možnost omejitve uporabe vozil eh, najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga iz druge države, upoštevajoč dejstvo, da eh, obstaja štirimesečno obdobje v koledarskem letu, v katerem lahko. Podjetja najamejo zgolj določeno število vozil. Najeta vozila morajo biti vključena v eh, nacionalni elektronski eh, register, ki izhaja iz uredbe 106.1. ki pravi, da mora biti vozilo v eh, sistemu oziroma da mora biti informacije posredovane organom eh, države, kjer se vozilo uporablja, ne glede na to, če je bilo vozilo najeto v tej državi ali ne. Gre za primer upravnega sodelovanja, ki ga je treba uvesti s pomočjo izmenjave elektronskih podatkov na podlagi pravil, ki veljajo za enotni trg. Tudi o tem smo se pogovarjali v kontekstu eh, drugih dosjejev eh, znotraj eh, svežnja za mobilnost. Še en komentar, če dovolite. Mislim, da bom s tem izpostavila glavni cilj tega poročila. Imeli smo pred sabo dokument, v katerem smo se poskušali izogniti nepotrebnemu upravnemu bremenu. Tukaj v parlamentu želimo vedno izboljšati zadeve, v njih poskušamo izboljšati stanje, izboljšati želimo življenjske pogoje za državljane. Nočemo nepotrebne zakonodaje, želimo olajšati življenje našim podjetjem in našim državljanom. Ravno zato je treba sprejeti dejstvo, da pogosto govorimo o MSP-jih. Želeli smo torej ustvariti okolje, kjer je zakonodaja sorazmerna in kjer ni diskriminacije zoper MSP-je, naprimer v Evropske unije. Toliko o kompromisih, ki smo jih dorekli do sedaj. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalci v Senci. Začeli bomo z gospod. Anderson, ki je že v nizkem štartu. Well... Hvala lepa. Cenim prizadevanja poročevalke, ampak žal imamo nekaj težav. Kar nekaj postopkovnih težav je, pa tudi kar nekaj predseprečjih vprašanj. Nasplošno stališče SND ni bilo poštevano v kompromisih, kar se tiče postopka smo imeli nekaj težav na sestankih poročevalcev v senci. Zadnji je bil predstavljen v zadnjem trenutku, kar je pomenilo, da veliko ljudi ni moglo sodelovati. Mislim, da nekoliko hitimo s tem dosejem. In to zato, ker hm, nikogar ne zanima. V bistvu pa je precej pomemben in želimo doseči pomembne zadeve, da bi imeli dober pošten trg in bi vzpodbojali trg po Evropski uniji na ustrezen način. Žal je to torej negativna plat, ki jo moram podati. Ko to pravim, pa vseeno mislim, da smo naredili nekaj napredka, kar se tiče omejitev. Ali bi naj države članice imela možnost, da imajo take restriktivne politike, kar se tiče najetih vozil? Veliko skupin pravi, da bi morali imeti maksimalne časovne omejitve ko se uporabljajo ta vozila. Počakal pa pravi, da mora biti minimum. In to ni v skladu s svetom, kar ni vedno slabo, ampak kar se tiče razlike, smo zelo oddaljeni od sveta. Veliko predlogov je bilo podanih, ni pa še pravega ravnovesja. Žal. Drugič, in to je zelo pomembno za nas, razpravljali smo o kabotaži, zelo odločno stališče imamo, kaj je tega zakonodaja pomembna. Kršitev te zakonodaje pa bi morala eh, biti tudi pomembna, kar se tiče kabotaže. In tukaj imamo predlog spremembe, kar se tega tiče. In ta predlog spremembe bi morali podpreti kot enega ključnih kompromisov, kar se tiče izvrševanja. Pa nas niso poslušali. In kot je pravčaka omenila, čeprav to ni okoljski ukrep po pogodbi, veste, da imajo institucije dožnost, da storimo vse, kar je naši moči, da bi vključili tudi okoljske zahteve vse, kar počnemo. Želeli smo si omejitev, ko ne bi mogli vseh vozil uporabiti v kontekstu te zakonodaje. Podali smo omejitev petih let. Da, da, to je stroga omejitev vendar pa dejansko je, pa naj se gre za lahko dostano vozila ali težko dostano vozila, že spolnjujejo vsaj Euro 5. Veliko je torej nadaljnih možnosti za naprej. Tudi kompromisni predlog, ki bi rekel, da bi vsaj Euro 5, Euro 6 standarde morali izpolnjevati. To bi nas venilo na vozila pred 2009. Sprejemam argument glede MSP-jev, vendar pa trg najema vozil, večinski del tega trga, 93 odstotni, člani Lease Market, so že zavezani okoljo prijaznim vozilom. Prčvaka je to omenila, kar se tiče izjav komisije glede tega. Komisija pravi, da bo najemna flota gotovo bolj čista, ampak niso pa tega pripravljeni preverjati zakonodajo. In to se nam zdi nesprejemljivo. In potem še ena zelo pomena točka za nas. Mislimo, da ne bi smeli imeti ničesar, kar se tiče pravic, ki je zaposlovanja in socialnih pravic, kaj je tega, imamo pa specifične točke, to je bilo izpostavljeno na seminarjih, kar se tiče informacij in usposabljanja za voznike glede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 torej morda nadomestili besedico usposabljene, ker to predvsej držajo članice, potrebne informacije. Bi lahko zapisali to, je blag predlog. Pa to ni bilo vključeno. Torej, kljub našim gromozanskim prizadevanjem in te postopkovne vprašanje, ki sem jih omenila, pa to ni krivda sekretarata ali počevalke, v tem trenutku ne moremo podpreti nobenega od kompromisov. Smo pripravljeni nadrevati s pogovori vem, želite glasovati v tem naslednjem tednu, ampak mislim, da bo potrebno še zelo jasno premisliti o tem, kako nadaljevati s tem. Najlepša hvala, gospod Anderson. Gospod Demesmeker. Ja, dankjewel, eh, voorzitter, eh, beste kolega. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za njen angažma, odprtost in za to, da nam je prisluhnila. Tako so sploh bili pripravljeni kompromisni predlogi. Nasplošno smo zadovoljni s kompromisnimi predlogi. Za našo skupino je pomembno, da vsežemo ravnovesje med vsem po eni strani, torej svoboden trg za najem vozil. Potem pa tudi svobodna davčna trgovinska politika za države članice. Ti kompromisi to izražajo, zato smo zadovoljni. Nacionalni lizniški trg je potrebno odpreti. Evropski bi tudi moral odpreti biti odprt in sodelovanje, registracijo med državami članicami, to je zelo pomembno za našo skupino, za EKR. Predlogi so bili tudi zajeti v besedilo. Z manjšimi semantičnimi spremembami bi naša skupina lahko te kompromise podprla. poročevalk in vsem kolegom se še enkrat zahvaljujem za dobro sodelovanje. Merci, Najlepša hvala, gospod Demesmaker. Gospod van Miltenburg. Uh, uh, hvala lepa, naj se najprej zahvalim. Poročevalk je zelo pragmatičen pristop in tudi za pripravljenost, da po mojem mnenju skuša doseči zelo ravnoteženo stališče glede najetih eh, vozil. Naj izpostavim dvoje. Prvič, tudi tukaj je pripravljeno reševati težave. Mislim, da moramo resnično odpraviti nepotrebne omejitve, ki onemogočajo, da bi gospodarski akteri delovali učinkovito po vsej EU. In to predlaga tudi komisija. Imeti moramo minimalno raven liberalizacije za uporabo najetih vozil. Države članice, in na tej točki je počevaka spet prožna, ne bi se več smele omejevati uporabo najetih vozil nad 6 ton zaradi lastnih računovskih operacij. Počevka je podala predloge sprememb, ki ohranjajo te omejitve, ampak v pogajanjih in zelo sem vesel, da se je to zgodilo, tudi s pomočjo Evropske komisije, smo imeli prepričljive argumente, da smo odstranili te omejitve. Druga točka, Države članice bi morale dovoliti uporabo najetih vozil za vsaj štiri mesece, zaporedne mesece. Svet bo drugačnega mnenja, vemo, ampak mi se moramo držati štirih zaporednih mesecev, zato da lahko zadostimo sezonskemu popraševanju. Vendar pa, omejitve morajo biti sorazmerne. V kompromisih pravimo, da bi države članice morale imeti možnost omejiti uporabo najetih vozil s tem, da da dovolijo 25-odstotno omejitev na celotno floto. Če je vozilo več kot eno in manj kot štiri, bi tukaj morali imeti vsaj eno vozilo, ki bi moralo biti dovoljeno. Na splošno torej dober kompromis. Žal obstajajo politične skupine, ki so drugačnega mnenja in mislim, da je to težava, kajti to bi moralo biti tehnično, politično nekontroverzno vprašanje. Ampak za vsemi zahtevami SND, FDD, zelenih smo to spremenili v božično drevesce in to bo zapletlo stvari in na koncu se bo to spremenilo v politično sporno vprašanje. Je to prava pot naprej? Bomo potrebovali še nekaj mesecev, da zaključimo celoten svežen o mobilnosti. Hm, mislim, da tako ne bomo dosegli kompromisa. Ustrajam. Tudi pri prožnosti drugih političnih skupin, da bi dosegli končni kompromis in da bi to sprejeli z veliko večino in potem vstopili v trialog. Hvala. Merci, Najlepša hvala, Matjes. Gospa Vije. Uh, oui, moi aussi je tiens à, à souligner la qualité du travail déjà. Tudi sama bi rada izpostavila kakovostno delo, ki je bilo upravljeno do sedaj, čaka pa nas še nekaj dela. Ne bom dolga, osredotočila se bom na naslednjo točko. Izpostavila sem že možnost za podjetja za najem vozil za cestni prevoz blaga v Uniji. To je lahko oblika pomoči eh, državam pri izvajanju, eh, podjetjem pri izvajanju dejavnosti. Seveda pa se moramo boriti proti goljufiji, socialni in fiskalni. Potrebujemo jasne varovalke. Moji moje mnenje je, da kompromisi ne gredo v to smer in da niso dovolj. Predlagam, da omejimo tako obdobje, kot tudi volumen. Dvakrat letno bi lahko izvajali najem in uh, najem lahko predstavlja zgolj 25 odstotkov voznega parka. To, tudi, uh, to je tudi vsebina mojih predlogov spremembe. Mislim, da moramo uh, porabiti dovolj časa, da nadaljujemo s to eh, razpravo in da jo privedemo do konca. Sama sem eh, vedno na voljo za dodatno sestakovanje. Najlepša hvala, gospod. Drugih prošen za govor ni, tako da besedo predajam gospodu Ležvaju iz komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Nasplošno lahko podpremo osnutek poročila poročevalke nasprotno s tem, kar so dejali pač oče senci, so razprave v parlamentu in svetu zelo usmerjene v isto smer. Tako da bi dejal, da je ta dosje dober za hitro končanje v trilogu. Ne bom šel v podrobnosti, kot sem dejal, na splošno lahko podpremo delo poročavke. Naj pa omenim novi drugi člen predloga. Zelo jasnim načelom bi dejal, ko gospodarski objekt lahko uporablja mnoge operaterje v državi, kjer ima podjetje, lahko to uporablja po vsej EU, ne glede na to, kje je vozilo registrirano. Samo ena točka pa je, kjer bi si želeli spremembo v osnutku. To je bilo že omenjeno strani počevalca v senci. Tukaj gre za operacije določenega tipa, ne želimo si omejevati. dostopa do najtih vozil. Samo tri države članice so še, ki imajo še vedno zelo staromodne omejitve v svoji zakonodaji. Poleg tega, kot sem dejal, pa popolnoma podpiramo ta osnutek poročila. Se pa žal ne strinjam stališčem ki ga je izrekla ena porčaka v senci. Ne vidim objektivnega razloga, zakaj bi od voznikov zahtevali dodaljno usposabljanje za porabo težjih vozil, če dobite vozniško dovoljenje. Lahko vozite svoje vozilo ali najeto, torej ne želimo posebnih dovoljenj za najeta vozila. Ne vidim razloga. Prav tako ne vidim razloga za minimalne zahteve za to, da se vozila lahko najemajo 500 prednih mesecev. To je nepotrebno, če si pogledate ceno komisije. Ta vozila so novejša kot vozila, ki se drugače uporabljajo, tako da bi tukaj tudi varovali okolje. Potem pa povezava med tem besedilom in kabotažo. To sem si zabeležil, ampak spet ne vem zakaj bi naj sumili najemnika, da bo izvajal nezakonite operacije. Za zaključek. Rad bi zagotovil podporo komisije temu poročilo z edinim pridržkom, da ne bi imeli strože obranave za operacije lastnega računa. Hvala, sedaj pa gospa Monteiro, izvolite, beseda je vaša. <clears throat> Eh, Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem za izrečena mnenja, še enkrat, kolegi iz eh, različnih političnih skupin, Naj pa izrazim nezadovoljstvo nad komentarjem Pačaka Senci, da morda obstaja še kak dodaten motiv, zakaj skušamo spraviti skozi ta dosej. Ne, to ni res. Stanek je bil predstavljen, ker smo imeli ključno razpravo glede postopkov, pravi tako, da smo morali predstaviti tisti sestanek. Smo se potem vseeno sestali ob osmih zvečer, vsi smo bili na zoči z izjemo nekaterih kolegov. Pa imeli smo čas se pogovoriti o tem, tem poročilu. To je zelo tehnično poročilo. In skušamo združiti in pripravljati skupaj raznolika politična mnenja. Veliko idej sicer isto sem upoštevala. Še enkrat si bom pogledala okoljska vprašanja. Dejstvo, da Vsako vozilo, ki je registrirano v EU, mora izpolnjevati okoljske zahteve in kriterije. Morda je to proti temu, kar sem delala na začetku. Želimo okrepiti direktivo, ki je trenutno veljavna. Prav tako skušamo izuzeti nekatere nepotrebne stvari. To je tudi vprašanje na informaciji potrošnikov. Naj vas spomnim, da so to določbe za najem vozil brez voznikov. Če imate informacije neusposabljene na tem področju, kar se tiče dostopa do trg, potem je laže. Ker je tudi za dober ugled. Devet tu bi lahko imeli ločeno glasovanje. Za zaključek. Nismo zajeli kar nekaj točk o kompromisnih predlogih sprememb. To je res, ampak naj vas pozovem vse. Razumite, če bomo skušali vključiti še več predlogov sprememb kompromise in o tem glasovati kasneje, bomo resnično imeli težave, kot so nekateri že dajali. To je dober dokument, izboljšan na določenih področjih, ne želimo pa biti blokirani. In ne izkoristiti konstruktivne razprave, ki smo imeli na kar nekaj sestankih. Napredek, ki smo ga dosegli, je dober. Ne dati preveč vode v eh, portojec, prosim. Prišli smo do konca razprave, glasovali bomo 4. junija ob 4. uri. Vidimo se torej na naslednji seji ob 9. zjutraj 4. junija in lep preostanek dneva vsem. Thank you.